Good morning, colleagues. If you would like to take your seats, please. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Danes bomo začeli s točko 15. Prosim, da se usedete. Gre za predstavitev predsedstva sveta Europola in Evropske komisije glede nove uredbe o Europolu ter sporazumu o sodelovanju Danske z Europolom po 1. maju 2017. Kot veste, Po danskem referendumu je danska vlada začela iskati načine, kako lahko ostane povezana z Europolom po 1. maju 2017, ko bo začela veljati nova uredba o Europolu. Vem, da kolegice in kolegi, ki ste tukaj prisotni, to poznate, ampak vseeno želim spomniti vse na to, kje smo. O tem smo že razpravljali na našem odboru in podali smo pozitivno mnenje nedavno glede tega, da se Danska doda na seznam tretjih držav, s katerimi lahko Europol začne pogajanja o sporazumu o sodelovanju. Danes bo predstavljeno, predstavljen osnutek operativnega sporazuma o sodelovanju oziroma sporazuma o operativnem sodelovanju. Zato bi želel dati besedo predsedstvu sveta in predstavnikom Evropske komisije ter Europolu ter potem še gospodu Diasu Demeru, našim, našemu poročevalcu. Najprej za predsedstvo sveta, gospod Čiliberti, izvolite. Mr. Chair, honorable members. Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke. Današnjo predstavitev bom razdelil na dva dela. Najprej bom izpostavil pomembno vlogo Danske na področju notranje varnosti Evropske unije in tudi napram Evropola. Potem bom predstavil postopek, ki je vodil do izvedbenega sklepa sveta. Ta odločitev je bila sprijeta v torek 21. marca. Sedajni sporazum o sodelovanju in sodelovanje med Evropolom in Dansko je zelo učinkovito. Danska je ena glavnih držav, ki prispeva podatke podatkovnim bazam. Naprimer, od 29 fokusnih točk Danska aktivno sodeluje v 25. Podobno kot gre za sistem sporočanja, je Danska vzorčna država, kar pa zadeva EIS, Evropski informacijski sistem. Tudi tu Danska veliko prispeva k po izvedbam in je sedma med državami članicami Evropske unije. Zato je pomembno, da ko pride 1. maj, da imamo spostavljen dober operativni sporazum, sporazum o operativnem sodelovanju, zato da zapolnimo vaceli. Kakšen pa je postopek, ki je pripeljal do današnjega dne? Kot se spomnite in kot je rekel predsedujoči, se je svet posvetoval z Evropskim parlamentom in februarja je svet sprejel izvedbeno odločbo, ki je dodala Dansko na seznam tretjih držav. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko Europol sklene sporazum z Dansko. Od takrat potekajo pogajanja. Prejšnji teden je bil osnutek sporazuma o operativnem sodelovanju med svetom oziroma Dansko in Europolom je bil poslan na svet. Potem je bil predložen 21. marca tudi parlamentu. Ta sporazum o operativnem sodelovanju ima nekaj novih elementov v primerjavi s obstoječim sporazumom glede na poseben status Danske. Vendar bodo podrobnosti sporazuma predstavljene kasneje po moji predstavitvi in to boste naredila Komisija in Europol. To, kar predstavljamo danes, je osnutek izvedbenega sklepa sveta, ki bo utiril pot za končni sporazum o operativnem sodelovanju. Ne podarim le eno točko za zaključek. Edini način, da bo Danska lahko še naprej sodelovala z Europolom po novi uredbi, je ob upoštevanju protokola 22 Evropske pogodbe. Zato sporazum o operativnem sodelovanju mora biti sklenjen. Drugače Danska ne more postati članica oziroma sodelujoča država z Evropolom. Podobno velja za tudi druge tretje države. Če Danska ne bo imela dostopa do podatkovnih oziroma Danska ne bo imela dostopa do podatkovnih baz. Hvala za to priložnost, da predstavimo ta osnutek izvedbenega sklepa. In glede na to, da je nujno, da se sklene ta sporazum o operativnem sodelovanju med Dansko in Europolom, prosim, da odločate o tem prednostno. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Miči za Evropsko komisijo. Hvala, gospod predsedujoči. In dobro jutro vsem. Danes bomo naredili pomemben korak v procesu dokončanja ureditve, ki naj bi minimizirala negativne učinke izstopa Danske iz Evropola. Skupni sporazum, o katerem se posvetujemo, je pravno besedilo skupne izjave predsednika Junkerja, predsednika Tuska in premijeja Danske z 15. decembra. Ta osnutek besedila upošteva tudi stališča, ki so bila izražena na sestanku upravnega odbora Europola in tudi mnenje Evropskega oziroma Europolovega skupnega nadzornega odbora in mnenja Evropskega parlamenta o odločitvi, da se Danska dodana seznam tretjih držav, s katerimi lahko Europol sklene sporazume. Ureditev, o kateri govori skupna izjava, ki sem jo omenila, določa nekatere pomembne pogoje. Ti pogoji so kot prvo dansko članstvo v Evropski uniji in v šengenskem območju. Kot drugo, obveznost Danske, da v celoti izvede in prenese v svojo nacionalno zakonodajo direktiva o varstvu podatkov v policijskih zadevah. To je direktiva 680 iz leta 2016. Ta prenos mora biti dokončat do 1. maja letos. Tretji pogoj je sporazum oziroma dogovor upoštevanja pristojnosti Evropskega sodišča in upoštevanje besedil o nadzorniku za varstvo podatkov. Dovolite, da povem nekaj besed, da ponazorim, kako se bodo ti pogoji izpostavili v osnutku sporazuma o operativnem sodelovanju. Glede varstva podatkov in vloge EDPS-a, člen 10 4c navaja, kar je ključnega pomena, vse relevantne določbe za varstvo podatkov, ki jih zajema uredba o Europolu. To pomeni, da Danska in Europol sta oba zavezana določbam uredbe o Europolu, ki določa varovalke za varstvo podatkov, ki predstavljajo del te uredbe. Med temi določbami imamo določbe, ki se nanašajo na vlogo EDPS-a, nadzornika za varstvo osebnih podatkov, kar zadeva varstvo podatkov, ki jih obdeluje Europol. Le v enem vidiku se stališče oziroma položaj Danske razlikuje. Danska namreč ne more sodelovati v odboru za sodelovanje. Drugače je Danska enakopravna. Kot sem omenila, člen 10, 4D pravi, da od 1. maja letos Danska mora uporabljati pravila iz direktive o varstvu podatkov v policijskih zadevah. Kar zadeva pristojnosti Evropskega sodišča, To je v poglavju šest osnutka besedila. Tukaj je cilj, da se zagotovi enotno uporabo in razlaganje sporazuma o operativnem sodelovanju med Europolom in Dansko. Besedilo predvideva, da ima Evropsko sodišče pristojnosti glede vprašanj povezanih z veljavnostjo in razlaganjem tega sporazuma ki na danskih sodiščih in določbe glede skladnosti delovanja Danske s tem sporazumom. Sodišče je pristojno tudi za vprašanja pravosodnih vprašanj in pravnega varstva pri sodnih odločbah. Pristojno je tudi, kar zadeva evropske obveznosti. Naj zaključim z, ne, z nečim, kar je tudi zelo pomembno. Še eno klauzulo vsebuje ta osnutek sporazuma. Ta je bila še okrepljena po mnenju, ki ga je podal parlament, ki sem ga malo prej omenila. In sicer gre za določbo o ceni v členu 25 osnutka sporazuma skladu s tem členom komisija najkasneje do 31. oktobra 2020 komisija izvede oceno o operativnem učinku oziroma učinkovitosti sodelovanja in tudi poročilo o skladnosti danskega izvajanja določb iz tega osnutka sporozuma. To poročilo bo prijel svet in parlament in v luči tega, te ocene lahko komisija do 30. aprila 2021 poda priporočilo za sklep, ki odobrava odprtje pogajanj, ki bi vodil k sporazumu med Evropsko unijo in Dansko, ki bi nadomestil sporazumu o operativnem sodelovanju med Dansko in Europolom. Toliko zaenkrat z moje strani, saj menim, da bo Europol predstavil te stvari bolj podrobno. Hvala lepa. Ja, naslednji je gospod Newman iz Europola. Hvala lepa za besedo. Sam sporazum odraža specifično situacijo, v kateri je Danska oziroma se bo znašla po 1. maju. Danska je seveda članica Evropske unije, po drugi strani pa Danska ne bo stranka v uredbi o Europolu, kar pomeni, da gre za situacijo, v kateri so tudi države, ki niso članice Evropske unije. In če želi Danska dostop do podatkovnih baz, ne bo imogla, Danska ne bo mogla več glasovati in sodelovati v podskupinah. In obravnavana bo, kar zadeva operativno sodelovanje, kot katerakoli druga, tretja partnerica, tudi ko gre za projekte, za operativne in druge analize. Poseben položaj, v katerem se bo znašla Danska, se odraža takole. Danska bo morala plačati prispevek, ki je podoben ali enak kot prispevek v skladu z brudo nacionalnim prihodkom iz proračuna. Lahko napoti tudi strokovnjake, ki bodo obravnavali danska zaprosila. To se nanaša na pristojnosti Evropskega sodišča in na pristojnosti EDPS-a. Danska bo morala uporabiti ustrezen okvir za varstvo podatkov in morala bo sprijeti, da je ta sporazum podvržen preučitvi komisije po petih letih po uveljavitvi ti dodatni pogoji, ki jih druge tretje države oziroma tretje partnerice nimajo in jih ni treba izpolnjevati, zajemajo tudi še nekaj dodatnih elementov, ki jim rečemo sporazum Norveška plus, kar pomeni, da je tu tudi nekaj prednosti oziroma koristi. Danska bo imela možnost izkoristiti uporabo dansko govorečih strokovnjakov na Europolu ali v Kopenhavnu. Kot drugo, Danska bo postala opazovalka v upravnem odboru Europola in podskupinah, vendar brez pravice glasovanja. Kot tretje, Danska bo še vedno pridružena v obstoječih projektih, analitičnih projektih, pri katerih je že zdaj vključena. In kot zadnje, obveščena bo tudi o čemrkoli, kar jo zadeva. To so ukrepi, ki kompenzirajo pogoje, ki so bili dodatno določeni za Dansko v tem osnutku sporazuma. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospodija Stemera, naš poročevalec. Izvolite. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, hvala, eh, gospod predsednik. Eh, hvala za predstavitev Sveta, Komisije in Evropola. Pravzaprav nimam več kaj dodati. Tu se jasno odraža kompromis, ki smo ga našli v tem odboru, Prav tako se tudi jasno kaže, kaj želi parlament, kaj želi parlament, da najdemo pravno rešitev za situacijo, v kateri se Danska in Evropol ta hit nahajata. Ne želim se sedaj dotikati tega, kar je bilo že povedano, kar so že povedali vsi predhodni govorniki. Eh, kljub temu pa mislim, da lahko poskrbimo za medinstitucionalno eh, pomeritev. Najprej v zvezi agende, ki je predlagana 30. marca v četrtek, eh, naj bi obravnavali poročilo v odboru. 5. april je rok za vložitev predlogov sprememb, bodi si 11. ali 12. april. Za vašim dovoljenjem, predsedujoči, bo v tem odboru potekalo glasovanje 27. aprila, prav tako v četrtek pa bo glasovanje v plenumu o tem poročilu. Morda samo še to. 14. E, februarja je, bil, e, v, je bilo v plenumu glasovanje e, o sklepu sveta glede eh, držav, s katerimi Europol lahko sklene sporazum. Kot rezultat tega glasovanja eh, je rezultat je bil zelo jasen, torej 632 glasov je bilo za in 10 glasov proti. Eh, to je zelo jasna podoba, ki kaže, da ta parlament jasno podpira Eh, odnos eh, Danske z Evropolom. In že takrat sem rekel in danes to ponavljam, Danska je nujna za varnost evropejcev in tudi za varnost prebivalcev Danske same. To je vse. Hvala. Hvala lepa, Augustin. Mislim, da želi Birgit besedo. Izvolite. Thank you, Chair. Sorry, we have all of our Danish colleagues here. Should have... Vse danske kolege in kolegice imamo tukaj. Želite nakazati, če želite besedo? Ja, Birgit, izvolite. Hvala. Najprej naj se upravičim, da kolegica Katarina Čiriči, ki je poročevalka v senci, ni mogla danes priti. Vseeno pa hvala gospodu Diazu Demeri, poročevalcu, in hvala za predstavitev in pripravljenost Europola, da se izvede evropski jaki. Danska ne bo več članica Europola od 1. maja 2017 in moramo spoštovati to odločitev, kolikor se tole da. Ampak sedanje razmere ustvarjajo presedan, kar zadeva evropske agencije ker se je Danska odločila zapustiti Europol, bo, še, bo pa še vedno članica Evropske unije. Vsi se strinjamo, da je ključnega pomena tudi izmenjava informacij v boju proti terorizmu in organizirani kriminaliteti. Vseeno pa mi kot Evropski parlament smo že izrazili svoje mnenje Kar zadeva vključitev Danske na seznam tretjih držav, s katerimi lahko Evropo sklene sporozum o operativnem sodelovanju. Vključili oziroma zauzeli smo se tudi za petletno obdobje poteka, če lahko tako temu rečem, ko je treba preveriti učinkovitost sodelovanja, to je v skladu z 218 členom pogodbe. Žal vidimo, da priporočila parlamenta niso bila upoštevana v pogajanjih. Ta sporazum mora zagotoviti, da je ta situacija samo prehodne narave, saj si želimo, da bi bila Danska polna članica Evropska, Evropola, saj bi na ta način zagotovili legalnost odnosov med Evropsko unijo in agencijami. Dovolite še nekaj osebnih besed, to je moje mnenje. Ne bom omenila in omenjala vsega, kar, smo, kar sem omenjala v svojem prvi intervenciji, ko smo to obravnavali, ampak vseeno sem enakega mnenja še vedno. Izvesti moramo potrebne korake, da se bo zelo dobro sodelovanje med Dansko in Europolom nadaljevalo. Vseeno pa sem nekoliko žalostna in smedena, saj menim, da ni pravega, prave močne zavezanosti vseh akterjev za to, da bi se sklenil učinkovit sporazum o operativnem sodelovanju. Potrebujemo jasno časovnico za to, da bi ta mednarodni sporazum, za katerega bi si želeli, da je minimum, ampak vseeno bi si želeli večje vključenosti Evropskega parlamenta. Želimo si tudi več izjav in zavez vseh akterjev, da se Danska podpre pri iskanju rešitve, tako da bodo na koncu postali ponovno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 vidimo, da bo Danska lahko izkoristila kar nekaj operativnih prednosti, da bo lahko sodelovala v boju proti hudim kaznjivim dejanjem in terorizmu. Želimo si čim več to vrstnega sodelovanja s čim manj ovirami in čim manj pridržkov za prihodnje sodelovanje. Upamo, da ne bomo deležni velikih pritiskov. Tako komisija, svet, Europol in Danska si želimo, da je Danska aktivni akter v Europolu. To je mnenje naše skupine in ne želimo si klauzul, kot je klauzula o prenehanju veljavnosti. Hvala. Zdaj pa gospod Petersen, tudi jaz bom govoril dansko. Se, alle øh, kolegerne her i udvalget, ikke mindst... Øh, Hvala lepa. Hvala kolegicam in kolegom v tem odboru in zlasti gospodu Diazu Demeri. Lahko sicer kritiziramo Brusel za birokracijo in za počasnost, ampak zaradi konstruktivnega odnosa kolegov pomeni, da smo blizu, da bi temu, da bi Danska se ponovno približala Evropolu. Seveda ni v evropskem interesu, da Danska, čeprav je majhna država, predstavlja varnostni problem za Evropsko unijo. Evrop Europol postaja vedno učinkovitejši in je v spredju sodelovanja, ki je tako pomembno v boju proti organizirani kriminaliteti na mednarodni ravni. Pred enim letom, na včerajšnji dan, so odeknile bombe v Bruslju in ne moremo imeti šipkih vezi v našem sodelovanju, tako ko gre za naše zunanje meje in ko gre za državljane na naših na cestah, na ulicah. Zato je pomemben dostop do podatkovnih baz Europola. Menim pa, da bi bilo še bolje, če bi Danska ostala polna, polnopravna članica Europola. Ker pa to nismo, nimamo enakega dostopa enakih koristi od sodelovanja kot ostali člani. Ta sporazum, po mojem, ne bi smel trajati dobro, dolgo, tako da meni, da je dobro, da ga ponovno preučimo v kratkem času, tako kot je zapisano v tem besedilu. Menim, da je tudi potrebno razpravljati o oceni v Evropskem parlamentu. Dobro je, da komisija pripravi oceno, ampak menim, da mora biti tudi Evropski parlament vključen v to delo, da bomo na odprt, demokratičen, transparenten način razpravljali o oceni tega sporazuma. Hvala za sodelovanje. Za enkrat. Hvala. Gospodija Zemera, želite se odzvati na kakšno od teh točk, ki so bile izpostavljene? par solo voy a agarrar. Ne. Eh, pravzaprav ni potrebno ničesar dopolniti. Hvala samo še za konstruktivno sodelovanje, za to, da bi uredili to legislativno situacijo, ki je dejansko nekoliko posebna. No no? Mislim, da nihče več ne želi besede, tako da preden. Okay predstavim časovnico, naj se odzovem tudi na to, kar je povedala Birgit. Mislim, da gre tukaj v glavnem za to, da moramo poudariti, da preden vidimo osnutek sporozuma o operativnem sodelovanju, da je parlament postavil nekaj predlogov. Gospod Diaz de Mera je precej skromen, ampak trdo smo delali za to, da bi svet bil seznanjen z našim mnenjem. Ta sporazum ne bo perfekten sporazum, tega se zavedamo, ampak tu gre za širok politični konsens, da bi moral, morala Danska biti članica Evropola. Zdaj je vprašanje tega, da parlament zagotovi celovit pregled. Komisija bo pripravila oceno, parlament bo prejel poročilo od komisije in potem bomo ponovno govorili o mednarodnem sporazumu. Gospod Diaz de Mera, hvala, da ste bili tako natančni pri tem. In zavedam se pomislekov, ki jih je izpostavila Birgit Cipel in tudi ostali, da bi bilo dobro, da bi Danska ostala članica Europola. To je bilo jasno izraženo danes. Osnutek poročila bo predstavljen 30. marca. V začetku aprila bomo imeli rok za podajo predlogov spremem, verjetno 5. aprila. In 11. ali 12. aprila bomo glasovali v odboru Libe, verjetno. In na aprilskem plenarnem zasedanju bomo glasovali verjetno o tem. To je časovnica za enkrat. Hvala vsem. Zaključili smo s to točko na dnevnem redu. Zdaj pa gremo lahko naprej na točko 16, standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito. To je del svežnja. In sicer smo imeli predstavitev poročila Sofintveld januarja in tam smo imeli razpravo o vprašanju, kot je dostop do trga dela, o jezikovni tečajih, o vrstah pristopov, um, kar zadeva ranljive osebe. Prijeli smo 421 predlogov sprememb. Najprej bom dal besedo poročevalki, da poda pripombe in da nam predstavi napredek v tem dosjeju. Um, Hvala. Klod. Lahko predstavim to čisto na kratko. Skoraj 500 predlogov sprememb smo prijeli, zdaj pripravljamo kompromisne predloge. Imeli smo dva obsežna sestanka poročevalcev v Senci, dogovorili smo se že o številnih predlogih sprememb. Delamo še na nekaj letih in pripričani smo, da bomo dosegli dogovor o večini kompromisnih predlogov sprememb ki bodo deležni podpore večine političnih skupin. Ne vsi. Nekateri predlogi spremen so bili podani, ki, čeprav spoštujem, lete, gredo v nasprotno smer, tako da jih je težko vključiti v kompromisno besedilo. To so pač kompromisi, o tem se glasuje. Govorimo o kompromisih, o opredelitvah in področju uporabe, o informacijah za prosilce za azil, o predsedujoče prekinja Sofi. Prosim, če greste iz dvorane potiho. Sofi, izvoli naprej. No, potem pripor, vprašanja, pravica do potovanja v druge države članice in v tretje države. Govorimo o dostopu do trga dela, jezikovnih tečajih, o specifičnem izobraževanju, govorimo o situacijah za otroke, o posebnih potrebah za sprejem, o zdravstvu, o vseh teh vprašanjih. In še kar nekaj odprtih vprašanj je, vendar se večinoma strinjamo. Ne moramo se stotno strinjati o vsaki podrobnosti, saj moramo uskladiti to z zadevnimi dosjeji, postopki, uredbami, Dublinom in tako naprej. Vse skupaj je precej zapleteno delo, ampak dobro napredujemo in upamo, da bomo lahko dosegli dogovor o večini kompromisnih predlogov in da bomo lahko o tem glasovali. Hvala. Sophie, Sedaj pa pridejo na vrsto poročevalci v senci, najprej gospod Polezi. Dembra. Eh, hvala. Gospod predsedojoči, zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavcem za njihova prizadevanja zato da smo lahko združili eh, posamezne želje političnih skupin. Sofija je že rekla, da to nikakor ni enostavno. Nekaj od tega, kar je bilo eh, narejenega, seveda lahko podpiramo. Eh, en sam sogovornik, en sam pravosodni organ, Eh, potem mm, to glede omejevanja svobode, pa jezikovni tečaji, eh, potem mladoletni ponudba eh, drugega šolanja na civilno-pravnem področju. Ampak to, kar nas preseneča, je to, kar je bilo omenjeno, namreč dostop do trga dela se ne zgodi neposredno, tega ne moremo podpreti, potekajo pogajanja, potekale so tudi razprave na sestanku poročevalcev v senci, ampak te organizacije odločitve ne moremo podpreti. To je osebovano v eh, predlogu komisije 15.2.2 in tam je zapisano eh, iz eh, teh in teh razlogov trgi dela lahko dajo na voljo določena mesta. Mi kot politična skupina skupina smo to predstavili v predlogu spremembe 357. Tam je zapisano, da pristojni organi lahko z eh, javnopravnimi teritorijalnimi skupnostmi eh, lahko mm, prostovoljno eh, sprejmejo mm, oziroma ustvarjajo zaposlitve in tako dalje in tako naprej. In to bi lahko prispevalo k boljši integraciji in to bi bil naš predlog. Eh, in sicer je bil izdelan kompromis, eh, ampak nismo popolnoma zadovoljni. Thank you, chair. Sedaj pa za SND. Katie. Eh, Perry. Vsi se smejejo zaradi mojega imena. Čestitke poročevalki, ki se je osredotočila na spodbude in ne na kazni in želi izboljšati spremne pogoje v državah eh, članicah in s tem se zmanjšujejo tudi spodbude eh, za prosilce za azil, eh, da odidejo v druge države. Očitno obstaja tudi eh, velika podpora eh, temu, da se odpravi eh, možnost, da države članice zadržujejo otroke. Eh, osredotoča se na integracijske ukrepe, eh, naprimer brezplačni jezikovni tečaj in podobno. Eh, kako pa je z dostopom do trga dela? Na to bi se rada osredotočila. Eh, za integracijo je seveda najbolje, če imajo možnost dela. Preprečiti pa moramo, da bi evropski asilni sistem zlorabljali in da bi to eh, izkoriščali za eh, ekonomsko eh, migracijo. Eh, eh, prej smo imeli rok 9 mesecev za dostop do trga dela, Evropska komisija pa sedaj predlaga skrajšanje na 6 mesecev, drugi pa takojšen dostop. Vendar mi imamo zelo veliko prosilcev z neutemeljenimi prošnjami in oni bi lahko pravzaprav tudi dobili takoj dostop do trga dela in bi bili v državah članicah v azilnem sistemu eh, zaradi napačnih razlogov. Tisti, ki so v pospešenem postopku, nimajo dostopa do trga dela, vendar eh, morda pa bi lahko pospešeni postopki eh, postopek eh, prišel poštev pozneje in eh, mi predlagamo, da eh, se dostop do trga dela omogoči po zaključku mejnega postopka in pospešenega postopka, se pravi po dveh mesecih. In na ta način bodo dejansko dostop do eh, trga dela imeli tisti, ki bodo verjetno tudi dobili azil in uh, vključitev v trg dela bo pa tudi omogočila hitrejšo integracijo. Veselim se nadaljnega dela z drugimi poročevalci. Uh, sedaj pa za EKR, gospod Aloharo. Hvala lepa uh, poročevalki za ambicije in delo. Njen pristop pa je takšen, da večine kompromisov ne moremo podpreti. Eh, azilni sistem se zlorablja za ekonomsko migracijo po eni strani in eh, potem eh, imamo tu še sekunda, sekundarno gibanje. Treba je eh, preprečiti, eh, da ljudje prihajajo kar tako čez sredozemlje in podpirati je tist, treba tiste, ki spoštujejo pravila. E, pravice ne smejo vključevati eh, pravico do laži, nesodelovanja in nespoštovanja zakonodaje brez posledic. Mi moramo harmonizirati svoje standarde. Harmonizirani standardi pa morajo biti realistični za vse države članice v ekonomskem in drugem smislu. Če so standardi preveč eh, ambiciozni in eh, Eh, jih ne bomo mogli uresničiti in nekatere države članice bodo bolj privlačne od drugih. EKR eh, e podpira predlog komisije, čeprav ta lahko eh, še izboljšamo, vendar osnutek poročila ne gre v pravo smer. Potem pa možnost zadrževanja prosilcev za to, da ne izginejo. Eh, kompromis eh, poskuša to možnost preveč omejiti. Eh, v praksi je organom zelo težko dokazati, da bo prosilec izginil vse do trenutka, dokler ni dejansko izginil. Posebej problematična je prepoved zadrževanja mladoletnikov. Ti so dosti krat prosilci, moški stari 16-17 let ali pa odrasli, ki trdijo, da so stari 16 ali 17 let. Oni so najbolj zahtevna skupina eh, prosilcev zlasti za javni eh, red in mir. In to je že samo po sebi pravzaprav eh, nekaj, kar upravičuje zadržanje. Problem je tudi, da prosilci, ki so bili zavrnjeni, izginjajo. Eh, mi ne moremo imeti ne vem kako dolgega eh, seznama prosilcev, ki imajo eh, posebne potrebe pri sprejemu. Jasno je, otroci, nosečnice, invalidi, žrtve nasilja morajo biti na tem seznamu. Kompromis ena ima pa tudi mladoletnice, lezbike, geje, transseksualce in tako naprej ne vernike, verske manjšine in ne vem kaj še vse. Kompromis 19 predvideva eh, kategorično prepoved zadrževanja prosilca s posebnimi potrebami. Torej, skoraj da nikogar ne bo mogoče zadržati, čeprav okoliščine to zahtevajo. mi potrebujemo tudi sankcije za tiste prosilce, ki izginejo iz kraja bivanja oziroma eh, ne spoštujejo pravil eh, glede eh, poročanja, ki zavračajo integracijske ukrepe in podobno. Člen 19, prvi odstavek, predvideva zmanjšanje ali pa črtanje denarna, eh, denarnih nadomestil za posamezne dneve v takih primerih. Torej, potem pa eh, hkrati je treba zagotavljati primerna bivališča. In na ta način pravzaprav se ta sankcija razvodeni jaz kot državljan svoje države lahko izgubim socialne dejatve, do katerih sem upravičen, če ne spoštujem temeljnih dožnosti. Isto mora veljati tudi za prosilce za azil. Zahteve niso eh, nesmiselne in ni pravzaprav legitimnega razloga, da eh, prosilci ne bi spoštovali teh pravil. Tu se bom ustavil, predlagali smo kar nekaj predlogov sprememb, In eh, mi izpostavljamo obveznosti prosilcev, želimo olajšati eh, finančno in administrativno breme za države članice in azilni sistem naj bi postal manj privlačen za tiste, ki zaščite ne potrebujejo za res. Eh, torej, predlagal bom tu določene spremembe. In sedaj pa Kornelija Ernst. Hvala predhodnim govornikom želim povedati, da imamo opraviti z direktivo za sprejem in ne z direktivo za zastraševanje. To je že rahla razlika, s katero moramo delovati. Evropska unija se je zavestno odločila, še preden smo mi tukaj sedeli oziroma sedimo, da oblikuje direktivo za sprejem beguncev. Zato je ta direktiva tu. Mislim, da je treba o namenu tudi še enkrat govoriti. To je prva točka. Druga točka je, Eh, da menim, da to, kar smo dobili na mizo, da moramo to obraniti. Morda to zveni trdo. Eh, če bi nam uspelo eh, prodreti samo z enim delom, bi to lahko pomenilo napredek za življenje beguncev, ki prihajajo v Evropo. In mislim, da je to tudi prizadevanje Eh, poročevalcev. Skratka, mislim, da je to pravilna pot, kar zadeva eh, posamezne točke. Če si sedaj eh, pogledamo special groups, o katerih je vedno znova govora in ki so bile tudi tukaj večkrat omenjene, potem je to mm, sicer dobro. Če pravimo, to so ljudje, ki imajo posebne potrebe. To so te skupine in to moram pogledati. Še vedno bomo imeli diferencijacijo. Sigurno bomo imeli eh, posamezne ženske, ki nimajo eh, nekih posebnih potreb. Vendar pa je zelo veliko eh, žensk samohranilk, ki so imele grozne izkušnje, ne samo v domovini, ampak tudi na poti. In mnogo, mnogo je žensk, naprimer iz Iraka, ki so tako rekoč imele posebne potrebe v okviru Daješa. E, to seveda ne pomeni, e, da so vključeni vsi in kadarkoli, ampak imeti te skupine, pogledati vanje in se potem odločiti glede na posamezno osebo, to je seveda velik napredek in to se nikoli ni zgodilo. In ena največjih e, kritik v preteklih letih, ki smo jo vedno znova slišali celotna formulacija, kaj to pomeni family, vključevanje družine. E, to je seveda pozitivno in to bo prispevalo k socialni vključenosti. To bo sedaj imelo drugačen pomen kot prej in to se mi zdi e, pravilno. Languages, torej jezik, ja, uh, Pomembno je, da eh, imamo te jezikovne tečaje, da je to zapisano tukaj. Eh, sporno vprašanje je še vedno, kako je glede eh, udeležbe pri stroških, kar zadeva jezikovne tečaje in druge stvari. Mi smo mnenja, ja, to je seveda razlika v zvezi z prejšnjimi predlogi, namreč saj jezikovni tečaji morajo biti brezplačni. Če se nekdo želi znajti v državi gostiteljici, mora obvladati povedati jezik. Vsak si to lahko sam predstavlja. In mislim, da bi tu morali izbrati pot, da je to na voljo brezplačno eh, za te prišleke. Eh, na drugih področjih, no seveda, imamo problem z 4 in 5 v 16. členu, eh, to je jasno, Eh, da se nam to ne zdi najboljše. Kratko malo zato, ker osebno nimam zaupanje v to, eh, da države članice tega ne bi zlorabile. To bodo počele in potem me skrbi eh, ta določba can, lahko, da skratka tu bi bila boljša obveza. No, tu je točka, s katero nismo najbolj zadovoljni. Detention, pripor. Seveda mi kot levi imamo zatem velike probleme. Tu so navedeni pogoji, eh, ki zadevajo mladoletnike, eh, potem preverjanje posebnih potreb. Eh, to se nam sicer zdi, da je nekaj, kjer je bil dosežen napredek, ampak potem delo, trg dela. No, naprimer, Eh, nek sirski zdravnik je prišel v mojo regijo v Nemčiji, krasno izobražen, super. In ta sirski zdravnik ni mogel od prvega trenutka dalje eh, delati. To ni bilo možno, kajti naučiti se je moral jezika, se znajti, ugotoviti, kakšni so pogoji. Eh, in to je vse skupaj trajalo nekaj mesecev. Ampak potem je bila neka bolnišnica pripravljena in so rekli, ja, mi bi ga želeli sprejeti, naj pride na prakso in želimo mu odpreti to pot. E, to je sedaj pot nekoga, ki je visoko kvalificiran, e, ki e, bi imel najboljše možnosti, da se takoj vključi v trg dela. Skratka, tu si ne smemo zapreti poti. Če mora najprej prejiti veliko mesecev in se potem nič ne zgodi, potem tu nastane neka omejitev. Skratka, potrebno je ljudi čim prej integrirati, da se ne učijo jezika in tako naprej. No, to se mi zdi dobro. Mm, kaj imam potem še? No, so še določene druge stvari, ki sem jih morda pozabila omeniti. Zdi se mi dobro, da pogledamo, kakšen bo rezultat Dublina, da vsega ne eh, zapišemo, gledati moramo. No, sedaj pri meni zvoni telefon, mislim, da lahko končam. Do you want to take that? I, to come. I, think, I think we got the general drift and the contrast. Eh, no, mislim, da smo pravzaprav eh, razumeli, zakaj gre in videli smo, kakšen je kontrast eh, glede na prejšnje govornike. No, seveda govorim o dejstvih in ne o politiki. Ste končali, Kornelija. Mislim, da smo pravzaprav razumeli, v katero smer gredo predloge sprememb. podporo za uh, zelene. Eh, hvala, predsedujoči. Eh, najprej se želim zahvaliti, pohvaliti opravljeno delo. Delo je dejansko zelo dobro in moram reči, da mm, vlada tudi zelo dobro vzdušje, zelo eh, dobro sodelovanje med poročevalci v senci. To je eden najpomembnejših pravnih predpisov, eh, ki nas ta hip zaposluje in sicer iz tega velikega azilnega svežnja, eh, s katerim se ta hip ponovno ukvarjamo. Pravzaprav smo to pred kratkim že obravnavali, sedaj so potrebne korekcije in to je zelo pomemben svežen. In prav tako nimamo nekih primerljivih sprejemnih pogojev v posameznih državah članicah in zato pravzaprav prihaja do tega azilnega šopinga, eh, kot temu vedno znova eh, pravimo. Eh, skratka, popolnoma enakovredni sprejemni pogoji nikoli ne bodo, potrebujemo pa nek minimalni nivo tega, kaj je v posamezni državi dobro za sprejem in tu moramo izboljšati celovit sistem, poskrbeti za to, da bodo vse države spoštovale pravne predpise, tiste, ki obstajajo idejo. Mnogo dobrega je zapisanega v tem predlogu, če to primerjamo z prejšnjimi predlogi. E, zlasti to e, zadržanje otrok, to je še vedno zapisano, to je obžalovanja vredno, vendar pa je tudi dobro, e, da na to gledamo skladno, da tega ne moramo podpreti. Potem je še vprašanje, ki se meni zdi zelo pomembno. To je vprašanje prosilcev za azil, ki so delali in Eh, ki eh, še nadalje želijo delati, eh, tem se to prepoveduje in ne dobijo dovoljenja. In sicer zato, ker mm, naj bi to postali ekonomski migranti. Mi imamo na švedskem sistem, lahko razložim, kako pri nas to deluje. Tisti, ki da vlogo za azil in lokalne skupnosti, Eh, pravijo, eh, da tega ne more obravnavati v eh, štirih mesecih in če je temu tako, potem lahko nastopi izjema za to delovno dovoljenje. Tako, da lahko od prvega dne dalje nekdo dobi dovoljenje, kajti izhaja se iz tega, da bi to obdobje preverjanja trajalo dlje časa. In če je nekdo delal že nekaj mesecev in če ima obljubo, da bo še naprej ohranil to delovno mesto, eh, potem eh, je eh, možen nek drug postopek. Skratka, nismo doživeli, da bi za to dobili več vlog za azil, tako da bi nekdo skozi zadnja vrata prišel na trg dela. Ravno nasprotno, ravno obratno so potekale stvari. In sicer tako, da um, je to poenostavilo azilni sistem. To je bila razbremenitev azilnega sistema. Ta, eh, to spremembo, ki je tukaj opisana, to že imamo na švedskem. Eh, in tisti, ki to želijo napraviti, to eh, tudi lahko napravijo. To je zelo pomembno, da to vključimo. Ampak s tem, da imamo to omejitev, ta rok, nekaj mesecev, ta čas, ko mora nekdo čakati dva meseca na uredu, to bi morda še lahko podprla. Ampak uh, če so to eh, dejansko neutemeljeni predlogi, ehm, no, mislim, da je ta sprememba zelo eh, pomembna, dobra sprememba, to lahko prispeva k temu, eh, da bi zmanjšali trpljenje teh ljudi ki dajo vloge za azil. Kajti nikakor ni enostavno pridobiti azil. Če nekdo eh, prihaja iz Afganistana, avtomatično ne dobi azila. En del eh, dobi azilno pravico, ampak drugi ne. In vsekakor si lahko predstavljam, eh, da pač ta dežela je v vojni, ampak mi v Evropi pa na to očitno gledamo eh, na Afganistance kot na ekonomske migrante. In to je zato zelo pomembna oblika in eh, države članice eh, bi tako rekoč lahko pozvali, da spremejo potrebne ukrepe v njihovih državah. Izhajam iz tega, da da bodo eh, razprave na to temo še potekale v okviru srečanj poročevalcev v senci in še nisem obupala. Mislim, da smo na pot v dobri rešitvi. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo ponovno Sofiji in potem bomo lahko zaključili. No, eh, morda najprej predsedstvo. Se opravičujem. Gospa Abela, prosim. Gospod predsednik poslanke in poslanci, najprej želim čestitati poročevalki in poročevalcem v senci eh, k napredku eh, pri tem dosjeju in to priložnost bi rada tudi izrabila, da vam dajem nekaj informacij o napredku, eh, ki smo ga naredili v svetu. Prvi pregled predloga je opravila delovna skupina za azil v času eh, slovaškega predsedstva. V času malteškega predsedstva eh, smo več členov eh, pregledali v kombinaciji z drugimi predlogi svežnja CIAS. E tu smo se osredotočili na jamstva za tiste s posebnimi potrebami, omejitev Eh, sekundarnega giblja, gibanja, um, uh, sekundarnega gibanja in potem uh, socialne pravice prosilcev za azil. Uh, 15. marca je delovna skupina imela uh, sestanek in ugotovili smo, uh, da smo se dogovorili glede številnih vidikov tega predloga. O nekaterih pomembnih elementih pa je treba še razpravljati. Uh, Eh, tu gre zlasti za dostop eh, prosilcev do trga dela in eh, ukrepe za preprečevanje sekundarnega gibanja. Napredek pri določenih elementih je odvisen tudi od drugih dosjejev iz svežnja CAES, naprimer Dublinski postopek in podobno. Maja bo pa naslednji sestanek delovne skupine za azil, eh, kjer bomo obravnavali to besedilo. Hvala lepa, morda še komisija. Prosim na kratko. Eh, tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za osnutek poročila in seveda eh, tudi zanimi, za zanimive predloge sprememb. Osnutek poročila ohranja ravno vesje, ki jih želi imeti komisija, želi omejiti sekundarno gibanje, zagotoviti integracijo in doseči harmonizacijo standardov. Prepričani smo, da bomo s temi predlogi sprememb ohranili to ravnovesje. Mnogi predlogi sprememb izpostavljajo eh, tudi postopkovna jamstva, integracijske ukrepe in to sta eh, tudi cilja komisije. Želim tudi omeniti, da nas nekoliko skrbi, da določeni predlogi sprememb um, uh, sodijo v dele besedila, ki niso dopustni, uh, in svet je pravzaprav tudi eh, sprejel drugačen pristop eh, in spoštuje pravila glede prenovitve zakonodaje. Hvala lepa, to bi bilo vse. Hvala lepa, sedaj pa ponovno Sofi. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi kolegom za njihove prispevke in tudi za prijetno sodelovanje v ekipi. Najprej nekaj stvari vodilno načelo zame ni ideologija po eni strani želimo ljudi obravnavati na način, kot naj bi obravnavali eh, tudi nas in zavedamo se, da ljudje niso angeli. Potrebujemo eh, korenček in bič. Eh, ljudem moramo pač dati dostojanstven standard za življenje in vemo, da mnogi begunci živijo v pogojih, ki so vsaj podstandard Videla sem slike ljudi, ki po zimi živijo v šotorih, ki si niti ne zaslužijo tega imena. V Evropi se mi to zdi sramotno. Drugič, pomembno je za eh, celotno reformo azilnega sistema, eh, da Evropska unija dobi dobro azilno politiko, da bo neodvisna od tretjih držav. Videli smo, kako težavni so odnosi s Turčijo in mislim, da ni dobro, če se zanašamo na tako nestabilno in če dalje bolj nedemokratično vlado. Seveda potrebujemo sodelovanje z drugimi državami, vendar mi moramo čim bolje sprejeti in integrirati ljudi. Torej, tu gre za eh, sprejem prosilcev za mednarodno zašito. Tu ne gre za ekonomsko migracijo. In mi se zavedamo, da ni primernih poti za priseljevanje ekonomskih eh, migrantov. In ker teh nimamo, oni izkoriščajo ta sistem, oni niso kriminalci, oni želijo izboljšati eh, svoje življenjske pogoje, čeprav azilni sistem eh, ni namenjen temu. In zaradi tega je tudi eh, eh poročilo o eh, modri kartici tako pomembno tisti, ki najbolj kritizirajo ljudi, čež da zlorabljajo azilni postopek, nočejo govoriti o zakonitih poteh eh, za migracijo. Ne moremo imeti obojega potem sekundarno gibanje. Vsi se strinjamo, da želimo omejiti to gibanje in mi se sprašujemo, ali naj uporabimo korenček ali eh, palico. Eh, mi vedno potrebujemo tudi eh, palice in tu je nekaj sankcij predvidenih. Ne morejo ljudje početi, kar hočejo, naprimer, da niso na voljo za postopek in ni nobenih posledice. Torej, tu imamo sankcije, predvideno je pridržanje, eh, vse mora biti sorazmerno in učinkovito. Na podlagi informacij, ki jih dobivamo, je jasno, da je sekundarno gibanje eh, pravzaprav um, posledica potiskanja. Eh, in sicer, če nekdo živi v nemogočih pogojih, ga to v bistvu potisne v drugo državo, ker hoče pa oseba imeti dostojno življenje. Se pravi, če ne zagotovimo dobrih eh, pogojev, je če dalje več sekundarnega gibanja. Potem pa Najbolj komplicirano vprašanje je vprašanje dostopa do trga dela. Skoraj da vse politične skupine predlagajo spremembe, eh, kjer krajšajo obdobje, ko ti ljudje nimajo dostopa do trga dela. Torej, strinjamo se glede eh, cilja. Eh, zakaj čutijo mnogi nelagodje glede tega? Celo v tistih državah, kjer imajo ljudje hiter dostop do trga dela, kjer imajo eh, velike in dobre programe pomoči pri iskanju zaposlitve. Eh, Kvečemo 20 odstotkov eh, prosilcev za azil najde delovno mesto. O čem govorimo? Torej, možnosti prosilcev za mednarodno zaščito, da dobijo delo, je minimalno in eh, mi torej želimo eh, maksimalno izkoristiti te minimalne možnosti. Eh, tu ne bo prišlo do velikega vstopa v trg dela in če povečamo odstotek 10 odstotkov ljudi, ki najdejo v roku enega leta delo na 15 odstotkov, je to že zelo veliko. Kdor ima delo, ni odvisen od socialne podpore in eh, eh, ne bo zašel v druge države, torej v našem interesu je, da zaposlimo te ljudi. Iz pogovorov eh, je pravzaprav nekaj, razvidna še ena tema in sicer enake obravnave z nacionalnimi, eh, torej z državljani eh, države, eh, da prosilci ne smejo imeti ne boljše, ne slabše obravnave. Čestitam malteškemu predsedstvu k odličnemu delu, vendar zavedati se moramo, da bodo nekatere države članice ustrajale na nasprotni smeri in zaradi tega moramo tudi mi ustrajati in glasovati za svoja načela, čeprav se seveda zavedamo, da bo prišlo do pogajanj, kjer bo svet zauzel ekstremno stališče, torej Imeli bomo verjetno še en sestanek v Strasboru, zaključili bomo svežen in upam, da se bomo dogovorili glede večine predlogov sprememb in da bomo lahko pripravili glasovanje. Hvala lepa poročevalki in tudi poročevalcem v eh, senci za dobro razpravo. E, torej pravna podlaga je azil in ne zaposlovanje. To je jasno. In tu imamo pravzaprav tudi na skrižje e, pri e, pristojnostih, kjer se vključujejo vprašanja trga dela. Potem pa vprašanje integracije. Tudi tu nimamo jasne zakonodaje in zaradi tega je ta dosje še toliko bolj kompleksen, vendar mislim, da smo temu posvetili dovolj pozornosti. Eh, hvala lepa. Ehm, gospe Intveld in poročevalcem v Senci. In glasovanje bo 24. 25. aprila v odboru Libe. In sedaj sledi eh, predstavitev 17. točke. Drage kolegice in kolegi, veste, da je februarja lani Europol eh, vzpostavil poseben eh, centr za boj proti tih otapljanju migrantov. Tu se želi eh, boriti proti določenim kriminalnim skupinam. In eh, tu z nami je gospod Črepinko, vodja tega centra in on bo predstavil eh, odboru dejavnosti in rezultate dela tega novega centra. Gospod Črepinko, dobrodošli in ali je vse pripravljeno za predstavitev? Torej, dobrodošli, gospod Črepinko. Črepinko, vi ste torej vodja eh, tega novega centra in vi boste sedaj imeli tu predstavitev za nas. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Dobar dan, gospod in gospodje. Mislim, da ni treba povedati, da je za me velika čast, da lahko spregovorim pred vami na tako pomembno temo, kot je boj proti tih otapljanju migrantov in kriminalnih družb, ki se ukvarjajo s tem, ki zlorabljajo potrebo migrantov za svoje koristi iz kaznjivih dejanj. Moja predstavitev bo na kratko predstavila preteklost, potem sedanjost in potem bom spregovoril še o prihodnosti. Mislim, da mi ni treba daleč v preteklost, da vam povem več o zgodbah, kako se spreminjajo imigranski tokovi in tudi kriminalna krajina. Veliko več je to vrstni kaznivih dejanj in Europol se je moral prilagoditi temu svoje zmogljivosti, zato da se ukvarja s tem pojavom. Zato smo pred enim letom vzpostavili Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov. In želim jasno povedati, da je naš glavni cilj boj proti skupinam eh, organiziranega kriminala oziroma organiziranim združbam, kriminalnim združbam. Zato, da bi preprečili tihotapljenje migrantov. Pred nekaj tedni smo zabeležili obletnice in imeli smo sestanek s podobnimi centri in enotami na globalni ravni. Obravnavali smo vprašanje, kako naprej. Predstavil bom rezultate za leto 2016 nekoliko kasneje. Naj se osredotočim le na nekaj ključnih ugotovitev, do katerih smo prišli. Dogovorili smo se oziroma strinjali smo se, da mora biti pristop na mednarodni ravni in da mora biti multidisciplinaren. Kajti policijsko delo je le eden od delov, ki se ukvarja s tem pojavom. Dogovorili smo se, da se bomo osredotočali na operativno podporo pri preiskavah, poleg nekaterih ključnih stebrov. Po eni strani je tu razumevanje uporabe socialnih medijev za namene tih utapljanja migrantov, potem razumevanje in obravnava povečane rabe ponarejenih dokumentov, ponarejenih pa tudi pravih dokumentov, ki se uporabljajo za tih utapljanja migrantov. Vse to pa je povezano s tako imenovanim dark webom. Zavezali smo se, da bomo povečali še naprej izmenjavo informacij, ko, kar zadeva države, ki niso članice Evropske unije, zlasti z Afriko, saj se srednje sredozemska pot zdaj največ uporablja pri teh otapljanju migrantov. Dovolite še nekaj besed o tem, kaj je naredil Europol in države članice Evropske unije od ustanovitve pred enim letom. Število sumljivih oseb se je močno povečalo. Več kot 17 tisoč jih je bilo dodanih v Europolovo podatkovno bazo, kar pomeni, da imamo zdaj kakšnih 50 tisoč tih otapcev, migrantov. Kar pomeni, da so se nekateri preusmerili na to področje, ker je povpraševanje veliko in je tudi priložnost za hiter zaslužek visoka. Prijeli smo več kot, več, več kot tisoč računov um, na socialnih medijih, na družbenih omrežjih, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem migrantev. Pre, vse smo preučili zato, da bi bolje razumeli ta pojav in da bi pomagali državam članicam, da se borijo proti spletnemu tihotapljenju migrantov. Prijeli smo več kot 12 tisoč operativnih sporočil in večinoma je šlo za udeležbo dveh ali treh držav članic in tako lahko dobite pregled na tem, kako razširjena je ta dejavnost. Več kot 2500 dokumentov je bilo prijavljenih. Na to področje se zelo osredotočamo. Danes gre recimo za tihotapljanje migrantov, ampak združbe, ki jih preiskujemo, zagotavljajo dokumente, ki so ponarejeni ali se uporabljajo v napačne namene ne le na evropski ravni, ampak na mednarodni ravni in to se lahko uporablja tudi za namene terorizma. Več kot 2000 novih primerov smo odprli lani. Ostali smo zelo prisotni v Grčiji in v Italiji, pa tudi v drugih državah članicah, ki jih podpiramo z našimi mobilnimi e-, ekipami. Več kot 1800 dni smo zagotovili podpore lani. Skupaj s kolegi iz Frontexa preučujemo tudi tako imenovane debriefinge. Govorimo z migranti, poslušamo njihove zgodbe, zato da bi bolje razumeli, kako poteka organizirana kriminaliteta in kako jih motivirajo, da se premikajo. Želimo izvedeti, kako se izvedejo plačila. Želimo tudi izvedeti, zgodbe, to so grozljive zgodbe migrantov, ne le, ki prihajajo zunaj EU v Evropsko unijo, ampak tudi znotraj Evropske unije. Z našimi partnerji smo imeli operativne sestanke vsak teden z državami članicami, ki smo jih podprli pri nadaljem razvoju njihovih primerov za to, da bi izvedli naslednji korak pri boju proti organizirani kriminaliteti. 93 zadev je bilo visoke prioritete, ki jih je Europol v celoti podprl. Mogoče se vam ta številka ne bo zdela visoka, ampak gre za primere, kjer so bile vključene dve ali več, vsaj dve države članici in namen tega je bil razširiti delovanje. Ne samo, nismo se osredotočili samo na aretacijo osebe, ki je vozila migrante, ampak smo želeli um, pridobiti podatke tudi o osebah, ki so v ozadju. Skupaj z um, gostujočimi uradniki iz naših držav članic smo razporedili strokovnjake tako na žarišče v Italiji, zdaj pa več kot eno leto tudi v Grčiji. To pa zato, da bi izboljšali dejavnosti v boju proti tihotapljenju migrantov, pa tudi, da bi izboljšali varnostne preglede migrantov, ki prihajajo, zato da bi videli in ugotovili, ali nekateri predstavljajo tveganje za Evropsko unijo in njena varnost. Imeli smo 27 skupnih akcijskih dni, če lahko tako rečem. Joint Action Days so široko naravnani. Vključujejo organe pregona, carinske organe in druge akterje, da se skupaj borimo proti tihotapljenju migrantov, pa tudi proti drugim oblikam kaznjivih dejanj in da bi izboljšali učinek, ki ga to ima na kriminalne združbe. To je bil operativni del. Obstaja pa tudi močan strateški vidik dela našega centra. Tu ne gre samo za naš input za delo Evropskega parlamenta, ampak tudi redno poročamo, poročamo komisiji in svetu. Vsakodnevno pripravljamo poročila o tem za države članice in za naše deležnike. Imamo celo vrsto dogodkov na visoki ravni po Evropski uniji, pa tudi na globalni ravni. Mogoče lahko tu omenim to, da smo skupaj s Frontexom se sestali z afriškimi predstavniki organov pregona v Nigru. Iskali smo priložnosti za izboljšanje sodelovanja. Mislim, da ni potreba povdarjati, da smo se seveda osredotočili na ustrezno raven človekovih pravic, na varstvo podatkov in druge vidike. Ugotavljamo pa, da moramo stopiti v stik s kolegi izven Evropske unije, če želimo biti uspešnejši pri boju proti tihotapljenju migrantov. Imeli smo velike uspehe v boju proti organizirani kriminaliteti Evropske unije, ampak še vedno obstajajo možnosti za izboljšave, ko gre za kriminalne združbe zun zunaj EU. Pomembno je, da imamo na drugi strani partnerje, ki so sposobni sodelovati z nami v boju proti tihotapljenju migrantov, da to delajo na ustrezen način, kot sem omenil. Zdaj pa še nekaj besed o prihodnosti. Govoril sem že o poskusih, da se poskušajo vzpostaviti partnerstva s ključnimi akteri na afriški celini. Nadaljevali bomo s temi stiki na ravni analitikov, specialistov, strokovnjakov in tudi naše storitve želimo približati tem tretjim državam, tako da skrajšamo čas, ki je potreben za to, da informacije in podatki pridejo do nas in do terena. Ključni partnerji, kot je Frontex, potem operacija Sofija, ki je predstav, ki je zastopana v našem centru. In Seveda sodelujemo tudi z Interpolom na njihovih projektih, to je ključnega pomena za naš skupni uspeh. Imeli bomo čez nekaj tednov na voljo že novo pravno podlago 1. maja 2017. Mednarodna izmenjava bo na ta način bolj fleksibilna, vseeno pa bomo ohranili naš robusten sistem varstva podatkov. To je eden ključnih načelov, zaradi katerih je Europol tako uspešen kar najbolj si bomo prizadevali za to, da bomo izpolnili cilje deklaracije oziroma izjave z Malte, za to, da se bomo posvetili sredozemski poti, okrepili bomo zmogljivosti skupaj z našimi partnerji, za to, da bi izboljšali delovanje naših partnerjev zunaj Evropske unije. To je bila moja kratka predstavitev, uvod v naše delo In naj povdarim, da še nikoli nismo imeli toliko kazenskih preiskav proti kriminalnim združbam. Nikoli ni bilo več izmenjave informacij in večje zaveze v Evropi, da se borimo proti temu pojavi. Še vedno pa je pred nami veliko dela, veliko izzivov, zlasti kar zadeva tiste dele organiziranih združb, kriminalnih združb, ki so zunaj Evropske unije. Zato bomo naše dejavnosti v bližnji prihodnosti osredotočili na to. In z veseljem odgovorim na vsa vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Črepinko. Zelo pomembno je za nas to, kar ste naredili v tem prvem letu. Veliko institucionalno vlogo igrate v Europolu. Tu gre za vprašanje odgovornosti. Tema, je seveda izjemnega pomena iz cele vrste razlogov za vse države članice. Ni presenetljivo, da želi kar nekaj kolegov in kolegic besedo in podati pripombe ali kaj vprašati. Omenil sem institucionalni vidik z gospodom Diazom Demerom, ki sodeluje z Europolom. Bom dal besedo najprej kar njemu. Izvolite. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospodu Črepinku za to, da je prišel k nam in da nam je tu v odboru Libe predstavil jasne uspehe šele leto dni starega EMS-ceja. To so dejansko zelo pozitivne stvari, ki so bile tu opisane. Imam nekaj pripomp in tudi nekaj vprašanj. E, govorili ste o realnih možnostih sodelovanja z afriškimi državami in državami na Bližnem vzhodu. Omenili ste Niger, Niger je strateška točka eh, pri polizločinih, kajti tu imamo velika omrežja tihotapcev ljudi. Nekdani francoski notranji minister in tudi španski notranji minister sta bila pretekli ponedeljek v Nigru, čisto po naključju, zato da bi podpisala protokol z nigerijsko vlado, eh, kjer je šlo prav za neutralizacijo to vrstnih band. Želim eh, izvedeti, ali ste pri tem sporazumu tudi igrali kakršno koli oziroma morda celo večjo vlogo. Da potem še ena pripomba. E, če obstajajo realne možnosti sodelovanja, e, to kažejo tudi izkušnje pri boju zoper e, kriminal, zlasti v Afriki, zlasti, ko gre za boj proti mrežam tihotapcev, ki imajo praviti za nedolžnimi ljudmi, verjetno to ni neka tajna informacija, zanima me, ali razmišljate o možnosti tako imenovanih človeških anten na vročih mestih eh, glede izvora in tranzita, kajti iz mojih izkušenj lahko rečem, da je bolje agirati tam, namesto na mesto na hotspotih v Grčiji in Italiji. Če delujemo v Grčiji in Italiji, potem smo že v eh, zadnji fazi boja z oprtih otapljanje ljudi. Če bi pa te hotspote prenesli na vzdolj, potem je vsekakor možno, da bi te, tih otapce neutralizirali in rešili več človeških življenj. In še zadnje razmišljanje ali z Frontexom obstaja kakršnakoli prehodnost oziroma vzajemno vplivanje, učinkovanje, to je čisto enostavno vprašanje. Eh, in eh, tu mislim na to, da verjetno prihaja do prekrivanj pristojnosti in Zanima me, kaj je ločnica med pristojnostmi Frontexa in EMS, CEJA. Torej, kaj je ta ločnica med obema inštitucijami in rečeno je bilo tudi, da pričakujete novo pravno podlago. Eh, ja, eh, nadaljna pravna podlaga je povezana tudi za nekim datumom, torej 1. maja. 1. Eh, maja bomo dobili uredbo o Evropolu in vedeti moramo, kako bodo ti ukrepi koordinirani v okviru nove Eh, uredbe. Še enkrat prisrčne čestitke. Hvala lepa. Hvala, da ste izpostavili te institucionalne zadeve. Ob 12. bomo imeli glasovanje, tako da prosim kolege, ki jih imam še na seznamu, če se lahko držite dveh minut. Naslednji je gospod Jurek. Bardzo dziękuję e, i e, bardzo krótko. No przede... Eh, hvala in lahko sem čisto kratek. Hvala za vaše delo. Delo eh, Europola vidno poteka na policijskem področju. Eh, pomembno No je tudi izvrševanje. Skratka, mi se gibljemo v okviru pravnih inštrumentov, ki smo jih oblikovali. Morda nam lahko poveste, eh, katere pravne spremembe bi lahko prispevale k še boljšemu delu eh, na področju boja z opr eh, tiho tapljenje. Eh, bili so že tudi ustrezni projekti, ne tu v parlamentu, ampak mislim pred dvema letoma, aprila 2015, torej Evropski svet je želel spremeniti in nekaj glede infrastrukture, eh, tam, kjer eh, se oblikujejo te mreže. Vendar pa so obstajale pravne ovire in zato eh, ni bilo mogoče storiti. Tudi pri Združenih narodih ni bilo mogoče veliko doseči. No, Sofija, to je seveda zelo lep primer humanitarnega dela, ampak to je dokaj omejeno v svojih možnostih. In ali se tu karkoli pripravlja. Eh, tudi pri Združenih narodih eh, na ustreznem forumu. Eh, Združeno kraljestvo se je takrat zauzelo za to. Samo to sem želel povedati. Hvala. Thanks a lot, Thank you, Chair. Mrs. No, no. Sorry. Sorry, Birgit, you're Se pravi, čujem Birgit malo kasneje. Ja, <laughs> no, nimam nič proti, seveda. To je vedno tema, kjer me malo boli trebuh, kaj ti najboljše preprečevanje tih otapljenja je v tem, da najdemo legalne poti v EU. E, tu seveda e, ne mislim velikega tihotapljanja diamantov, ampak vprašanje zadeva ljudje, ki prihajajo z določenih regij in želijo v Evropo. Tu sem vedno zelo skeptična, to bi še dodala, ampak, no, prosim lepo, če govorimo o teh tihotapskih mrežah, me zanima, kakšne mreže eh, so to, koliko jih je bilo eh, že ugotovljenih, eh, kaj to eh, pomeni, če se ugotovi, da nekje neka mreža obstaja ali se potem eh, takoj oblikuje neka nova mreža. Eh, neke nove strukture, torej da nove nadomestijo stare, ki so bile odkrite, eh, kako eh, tu delujete, ali je to mogoče preprečiti, kako se tega lotevate, ali lahko poveste kaj o strukturi tihotapcev, eh, kako je vse to povezano med seboj, kje se lotevate stvari, na katerem koncu in ali izhajate iz tega, da z vašo aktivnostjo tihotapljene dejansko lahko zajezite ali pa morda povezate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 Imam vprašanje. V kakšni meri lahko Europol pomaga izkoreniniti ta biznis tihotapljanja migrantov v srednjem sredozemlju? In v kakšni meri operacija Sofija pomaga vašemu centru uh, s informacijami, s podatki? Hvala, zdaj pa gospod Kostam. Ja, Hvala za vašo predstavitev. Zanima me, eh, kakšni ljudje so to pravzaprav, ki so za tem tihotapskim poslom. Vemo iz različnih poročil, da so to deloma eh, tudi ljudje, eh, ki so prej delali kot ribiči, Eh, in tam je pač veliko eh, ljudi izgubilo svoje delo in nekatere potem tudi silijo v ta posel. Ali lahko kaj poveste o tem in o klienteli, eh, ki deluje, torej o tistih, ki delujejo na tem področju? Druga točka. Prav gotovo gotovo je eh, jasno, eh, da bi se najbolje eh, borili proti temu, če bi lojkovali ne le legalne poti, ampak da bi se borili proti vzrokom za to tihotapljanje. Poleg tega me zanima, ali veste, eh, kako eh, tihotapci konkretno obravnavajo eh, begunce, ali tam prihaja eh, do kakšnih napadov. Skratka, že samo dejstvo, da stlačijo eh, te eh, begunce v male ladje, je že sam po sebi zločin. Ampak ali morda kaj veste o tem, eh, da ti tihotapci tudi napadajo begunce eh, in eh, izvajajo kriminalna dejanja? Hvala, zdaj pa bodo Valero. Mikrofon, prosim. Ah, I'm replacing Jan today. Danes sem tukaj na mesto Jana. In eh, vidim, da je v to temo vključena tudi raba zasebnih podatkovnih baz, kot je WorldCheck. No, uvodoma bi moral povedati, da v okviru razrešnice proračuna lahko obravnavamo tudi rabo zasebnih podatkovnih baz, kot je Volček v delu Europola. Ja, v vodoma bi to moral izpostaviti, tako da se upravičujem in hvala, da ste to rekli vi. No, vprašanje je v tem, da Europol uporablja te zasebne podatkovne baze. Imamo nekaj pomislekov glede tega, kaj te. To je zelo sporna podatkovna baza. Veliko krat povezuje posameznike s teroristi in kriminalnimi združbi na neprimeren način. Treba, potrebna je primerna preiskava in zato imamo kar nekaj vprašanj. Zanima nas, kako Europol v vsakodnevnem delu uporablja eh, spletno podatkovno bazo WorldCheck, kaj naredi z imeni iz teh in kako Europol zagotavlja, da so ti podatki pravi ali to navskrižno preverja z drugimi viri. Europol meni, da ne uporablja te podatkovne baze glede zanesljivosti vira in točnosti podatkov. Če je tako, zakaj se potem to sploh uporablja? In kakšni so stroški uporabe te zasebne podatkovne baze in odkdaj jo uporablja Europol? Komisija je odgovorila na pisno vprašanje, ki ste ga podala Sofi in Jan in bilo je rečeno, da nobena agencija ne uporablja te podatkovne baze, kar pomeni, da je to napačen podatek. No, Vse institucije in agencije bi morali namreč plačati pristojbino za uporabo te podatkovne baze. Edini način za boj proti tohtapljenju migrantov je legalni način. To je najboljši način za boj proti tohtapcem. Koga pa sploh lahko opredelite kot tihotapce? Ali gre za tiste, ki pomagajo pri tihotapljenju, ali gre za tiste, ki pomagajo pri tihotapljenju? za tiste, ki pomagajo ljudem, kot so crkve, različne organizacije, ki je opredelitev tega. Hvala. Uh, no, nekaj več o tem, kasneje, ko boste odgovorili, odgovarjali na drugo vprašanje. Zdaj pa, gospa Veržija. Uh, uh, hvala, gospod predsedojoči. Se Opravičujem, žal sem zamudila začetek vaše prezentacije, prosim, oprostite mi za to. E, sem poročevalka v odboru za človekove pravice e, za vprašanja migracij e, in vprašanj človekovih pravic v tretjih državah. In poskušala se bomo sredotočiti nekoliko na to temo. Sodelovanje z državami Afrike zlasti po eh, vrhu v Malti, je zelo pomembno. Eh, gre, eh, torej, glede na to, kar je kolega Diaz de Mera povedal, sodelovanje z temi državami ne more potekati na enak način kot z državami na zahodu Afrike. E, in sicer e, pogoji niso enaki na vzhodu in zahodu Afrike, čeprav bi tudi za zahod lahko e, nekaj povedali. Torej, z nekaterimi kolegi, med drugim tudi z tukajšnjimi sosedi, sem bila tam na misiji in veliko je bilo govora o kooperaciji z Europolom. Eh, tu bi me še nekaj zanimalo. Skratka, če sodelujemo z policijo neke države, na primer za Sudanu, če pravimo, da se spoštujejo človekove pravice, eh, ampak ne vem, če se to vedno tako razume. Eh, tudi, če ne vemo natanko, v kakšni meri so sudanski organi vključeni v tiho tapljanje ljudi. Kaj ti vemo, da je Sudan nekakšna kretnica za tiho tapljanje ljudi. No, samo še primer, približno devet mesecev eh, imamo mladega eritrejca, ki je v zaporu. In vsakdo ve tam, da je nedolžen, da ni tisti pravi in da je tisti pravi še vedno v Sudanu. Eritrejski organi eh, so sami rekli, da je prišlo eh, do zamenjave. Eh, torej, sudanski organi so sami priznali, da je šlo za zamenjavo oseb, ampak ta mladi mož je še vedno v zaporu. Če obstaja policijsko sodelovanje ali Eh, to policijsko sodelovanje ne bi služilo ravno temu, eh, da se ne bi dogajalo, da je nek eh, nedolžen devet mesecev v zaporu, samo zaradi tega, ker je prišlo do zamenjave osebe. Tega kratko malo ne razumem kaj je pravzaprav to sodelovanje, če eh, niti ne uspe rešiti neka, nekega nedolžnega človeka, ki vegetira v zaporu po nedolžnem eh, devet mesecev. Tu se mi postavlja veliko vprašanje in se presenečen. Um... Hvala lepa. Gospa Winberg. Tak, ok, tak, eh, Hvala, predsedujoči. Hvala za te informacije eh, Europola. 50 eh, tisoč tihotapcev, to je neverjetno in prav gotovo je težko, da eh, človek dobi pregled nad vsem tem. In mi vidimo sedaj, da je sedaj manj tako preseljevanja iz eh, Turčije proti uh, Grčiji, vendar pa jih je iz Libije v Italijo vedno več. Eh, marca poraza 57 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. To je vendarle grozljivo. In mnogi Eh, ki so vdeleženi v search and rescue dejavnostih, so prostovoljske organizacije in vedno bolj eh, se približujejo eh, libijski odaj, pri, obali. Približno 40 odstotkov teh, ki nudijo te storitve, to delajo prostovoljno. In to, kar sem prebrala, naprimer v medijih in tudi Frontex direktor je to kritiziral in sicer, da te prostovoljske organizacije, da nekako sodelujejo z tihotapci ali na to gledate kot problem. Kaj boste storili zoper to? In še Birgit Cipl. Hvala lepa. Se upravičujem, da sem narobo razumela, da sem na vrsti malo prej. Naj se osredotočim na to, kar ste omenili, da imaš, da bi zaprli vrzel kar zadeva obveščevalne podatke, s tem, da se izboljša izmenjava podatkov. Naj govorim, naj povem nekaj besed o notranjem problemu znotraj Evropske unije, ko gre za izmenjavo informacij. Ko pa gre za tihotapljenje, pa menim, da moramo vedeti še kaj več o tem, kaj se dogaja v državah izvora in tranzitnih državah. Zanima me, kakšne zanesljive vire uporabljate oziroma ali so vaši viri zanesljivi in ali je, obstaja pripravljenost na sodelovanje v teh državah za to, da bi se bolj spopadli proti kriminalnim združbam. Mislim, da je jasno tudi, da Europolove policijske preiskave so nujne za boj proti kriminalnim združbam. Obenem pa se mi zdi tudi jasno, da če se osredotočimo samo na policijsko sodelovanje, ne bo v celoti to rešilo situacije. Nam lahko poveste, če po vašem vedenju poleg policijskega sodelovanja s tretjimi državami obstajajo tudi druge podporne oblike sodelovanja z drugimi agencijami, z drugimi službami, področji komisije, ko gre za ekonomska področja, za razvoj pomoči, za to, da bi dobili celotno sliko, kar zadeva boj proti kriminaliteti na teh območjih. Hvala. Hvala. In zdaj še Sofija Intveld. Ja, čisto kratko vprašanje, ne glede tih otapljenja, ampak glede podatkovne baze WorldCheck. Malo čudno so teme zmešane, ampak vseeno. Presenečeni smo bili, da kljub temu, da je bilo najprej zanikano, da Europol uporablja World Check, je bilo, se je pokazalo, da ga uporablja. Prišlo je do uhajanja dokumentov, česar pa Europol ni priznal. Zakaj nismo takoj dobili pravega odgovora? Za naše zaupanje v Europol je to zelo škodljivo, glede metodologije, ki jo uporabljate in zato. Razumemo, da se ljudje zmotijo, da naredijo napake, ampak uporaba te zelo sporne komercialne podatkovne baze je tudi sporna. In če dobimo odgovor, ne uporabljamo tega, zato da iščemo ljudi, ampak samo da dopolnimo obstoječe informacije, moramo vedeti, da so to podatki iz javnih verov. Jaz sicer nisem iz policijskih vrst, ampak vseeno me zanima, kako uporabljate to vrstne podatkovne baze. Več informacij bi si želeli tudi o drugih podobnih podatkovnih bazah, ki jih mogoče uporabljate. Ja, res smo malo hecno skombinirali ta vprašanja, ampak vseeno. Europol, izvolite, gospod Šepilko, besedo glede izmenjave informacij, to je ključnega pomena in eh, boj proti tako obsežnemu tihotapljenju ljudi in migrantov. Izvolite. Tako je to pri nas v odboru Libe. Veliko vprašanj. Izvolite, beseda vaša. Hvala, predsedujoči, in hvala vsem za dolg seznam vprašanj in pripomb. Poskusil bom narediti, kar je v moje moči, da odgovorim na vse. Najprej pa naj poudarim nekaj stvari. Vem, da, se, da poznate naš mandat in naše delovanje ter pravno podlago. Naj poudarim, da vse podatke, ki jih imamo v podatkovnih bazah, nam pošljajo države članice kot njihov prispevek pa ne le države članice, ampak tudi operativni partnerji, deloma pa prihajajo tudi podatki od drugih nepolicijskih agencij. Ampak Simon bo povedala nekaj več, bo povedal nekaj več o World Checku. Kar zadeva sodelovanje z afriškimi državami, trenutno tega sodelovanja praktično ni smo na ničli. Europol nima neposrednih povezav z nobenim organim pregonom v Afriki. Ampak, ker se vsi zavedamo, da je to potrebno in ker vemo, da ko migrantje se tihotapijo na evropska ozemlje, je težko preprečiti to tihotapljenje. To je že drugi korak dejavnosti. Mm -hmm. Zato preučujemo možnosti, kako stopiti v stik z afriškimi državami. Če upoštevamo težke razmere v nekaterih državah, tudi kar zadeva varstvo človekovih pravic, temeljne pravice in tako naprej, moramo vedeti, da je za to napredek počasen. Ampak bili smo v Nigru in ponudili smo oziroma predstavili smo možnosti, ki jih nudimo. Kar nekaj držav, več kot 20 držav je bilo prisotnih tam in so se zanimale za to, kaj bi lahko naredili na tem področju v prihodnosti. To je začetek postopka. In naj povdarim nekaj, kar je povezano s prvim vprašanjem. Ko smo govorili s takonjaki Španije in Francije, ki so se vključili v proces v Nigru, skupna preiskovalna ekipa je bila vzpostavljena z njihovimi organi. In ti so preučevali, kako bi lahko čim bolje izkoristili to sodelovanje na tej zgodni stopni. To je model, ki bi v prihodnosti pomenil tudi to, da države članice na terenu, na kraju samem, se izmenjavajo obveščevalne podatke Seveda, da je pri tem treba spoštovati človekove pravice in potem bi države članice to posredovale na Europol, zato da bi izboljšale našo sliko na pri obveščevalnih podatkih in da bi s tem zaprli obveščevalne vrzeli. In da bi na ta način izboljšali sodelovanje z Afriko. Afriških izkušenj, kot rečeno, še nimamo, ampak to je eden od načinov, kako lahko to izboljšamo. In seveda bi bilo dobro, da bi imeli naše vire na žariščih v Afriki in to je eden od načinov, kako lahko to dosežemo. Moramo namreč bolje razumeti, kaj motivira ljudi, da se premaknejo, da odpotujejo, da se odločijo za tihotapljenje. Eno od vprašanj je bilo, kakšna je motivacija, kaj jih motivira razumemo ekonomske in druge razmere v Afriki, ki so polne izziva. In pot v Evropo je nek znak uspeha družinskega člana, ko uspe priti v Evropo in pošlje nekaj denarja nazaj. Tako da ni nobene, mister, nobenega misterija, kaj jih motivira. Grozljivo pa je, koliko denarja morajo za to plačati in ko, kakšno breme je to za družino in kakšnim tveganjem so izpostavljeni. Kljub dejstvu, da operacije iskanja in reševanja niso naše področje, tako da ne bom šel v podrobnosti, ampak ne glede na to, kako blizu so te dejavnosti libijski obali, so še vedno del dejavnosti v sredozemlju, tako kot lani. Naše sodelovanje s Frontexom se je okrepilo. Na, pomagajo nam pridobiti več podatkov iz mejnih območij in tudi o čezmejni kriminaliteti. Evropa pa ostaja obveščevalna agencija. Mi ostajamo tisti, ki podpiramo preiskave proti uh, hudim kaznjivim dejanjem in organizirani kriminaliteti. Zlasti v tistih primerjih, ko gre za več vključenih držav članic. Kar pa zadeva novo pravno podlago? Pa takole. Tudi, če nam bo to omogočilo več stikov, in odnosov z državami, s katerimi nimamo sporazumov o operativnem sodelovanju, se bomo razširili možnosti na tem področju, bomo lahko delali na bolj fleksibilen način tudi s sektorjem, ki ne spada v organe pregona. Še vedno bomo ostali agencija Evropske unije, ki podpira zlasti države članice Evropske unije in njihov boj proti organizirani in hudi kriminaliteti. Veliko možnosti obstaja za več sodelovanja, ampak to nam vseeno omogoča, da ohranimo robusten sistem varstva podatkov. Kakšne so mreže in kako se organizirajo? To je bilo eno od vprašanj. Pred tednom dni smo objavili našo sokto, naše poročilo o oceni organiziranega kriminala v Evropi in širše. Več kot pet tisoč kriminalnih združb smo identificirali, ki delujejo na ozemlju Evropske unije. Gre za različne vrste organiziranega kriminala. Še vedno imamo tudi tisti sramotni način organizirane kriminalitete, ko imamo enega vodja in zelo strukturirano togo združbo, ki deluje preko daljšega obdobja na podlagi družinskih povezav in drugih specifik. Po drugi strani pa vidimo tudi veliko majhnih ohlapnih mrež, ki opravijo ki storijo eno ali dve kaznjivi dejani in potem razpadejo. In to je odraz običajnega življenja. Tudi naša življenja postajajo ohlapnejša. Tudi podjetja, ki so legalna, se na, povezujejo na tak način. Naprimer, najdemo najboljšo infrastrukturo, eh, naj, najcenejši prevoz in tako naprej. In podobno je tudi pri kriminalnih združbah. težko je najti skupni imenovalec. Vidimo, da je vključenih veliko različnih nacionalnost, nacionalnosti in te kriminalne združbe, ki so bile ohlapne in ki so razpadle, so bile večnacionalne, tudi več eh, religiozne. Zato je težko reči, taka in taka oblika je te kriminalne združbe in to moramo iskati. Zato, da prekinemo dejavnosti na srednje sredozemski poti, imamo predstavnika iz operacije Sofija pri nas v našem centru, ki nam pomaga razumeti, zakaj gre pri operaciji Sofija in na ta način prilagodimo temu naše storitve in produkte. Naša ključna prednost so obveščevalni podatki. In te potem posredujemo ne le Italiji in Grčiji, ampak vsem državam članicam v njihovem boju proti tihotapskim mrežam. Potem tihotapci v Afriki. Žal nimam odgovora na to iz razlogov, ki sem jih omenil malo prej. Vidimo nekaj znakov o tem, kako se dejavnosti oblikujejo v Afriki, ampak ne v taki meri, da bi lahko zdaj povedal kaj več. Upam, da če bomo uspeli dobiti več informacij, lahko povem nekaj več o tem, tako od držav članic kot od drugih akterjev. Migracije so zapleten pojav in naše preiskave niso magično zdravilo, neka panaceja. Tu je, imamo dolg seznam dejavnosti. Sodeloval sem tudi na sestanku na valetu kot posledica oziroma kot nadaljevanje vrha v valeti. To so bili višji uradniki. Govorili smo o petih ključnih stebrih, kako obravnavati vprašanje migracije, obravnavanje ključnih in ključnih eh, razlogov in vzrokov in tudi ostalih. Kako pa opredelimo tihotapce? Europol ne opredeljuje tihotapcev. Govorimo o osumljencih dejavnosti tihotapljenja migrantov. To opredelijo države članice. To mora biti osumljenec v kazenski preiskavi v državi članici. In to se, o tem se poroča oziroma prijavi Europol in Europol potem le pomaga pri preiskavi. Obstaja manjša razlika med definicijami tihotapljenja, tihotapljenja migrantov med državami članicami, tako da Europol tega ne opredeljuje. Lahko pa se strinjam, da seveda obstaja velika razlika med rogom Afrike in Zahodno Afriko. To razumevanje moramo nadalje razviti. Vedno pa moramo imeti v mislih tudi standarde za varstvo podatkov, spoštovanje človekovih pravic in tako naprej nimamo vpliva na dejavnosti v teh afriških državah. In želim tudi jasno izpostaviti, da naše preiskave potekajo na kraju samem, na terenu. Mi pa moramo zagotoviti, da bo to na ustrezni ravni zaščite človekovih pravic. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ampak če nisem, izvolite. Me na to upozorite, še gospa Veržja. Eh, imam otis, da ste poskušali odgovoriti na moje vprašanje. Morda moje vprašanje ni bilo dovolj precizno. In sicer so nam rekli na kraju samem sudanski organi in predstavniki EU-ja. Torej, tam so nam rekli, da Europol sodeluje z sudansko policijo. Če je temu tako, kako e, to poteka, to menda niso samo govorice. Torej, sudanske oblasti in naši predstavniki na kraju samem so nam to potrdili. Kako izgleda to sodelovanje? Uh, Um, Sudan Europol. I would not like to... No, ne bi rad podal pripomb na vaše vere oziroma na to, kar ste slišali. Verjetno je ta oseba delovala v dobri veri, ampak Evropol ne sodeluje s Sudanom. Uh, hvala lepa, gospod Črpinko, in hvala vaši ekipi. Um, Veselimo se sodelovanja med našimi institucijami. Upam, da smo s tem pokazali, da se zanimamo za vaše delo za tehnične strokovne vedike in tudi za vedike spoštovanja človekovih pravic in varstva podatkov. In upamo, da bomo ohranili to zanimanje. Hvala za vašo predstavitev. Še vaša kolegica o World Checku, kaj ne? O, se opravičujem. Podatkovna baza World Check. Mislim, da imate srečo, da je eh, Sofija Infeld nekoliko zaposlena, da ni opozorila na to. Ja, prosim, Sofija, poslušate. Na... Predsedujoči, poslanke in poslanci, dovolite nekaj dodatnih informacij o podatkovni bazi WorldCheck. Naša ključna naloga je boj proti hudim hudim oblikam in organizirane kriminaliteti. To je v skladu z našo pravno podlago. V okviru preiskav, ki jih sprožijo države članice in operativni partnerji, to spoštujemo. Relevantne informacije, ki jih zagotovijo zadevni partnerji, se navskrižno preverijo v Europolovih podatkovnih bazah. Imamo visoke standarde za oceno zanesljivosti virov in podatkov, ki jih dobimo od držav članic. Ta kriterij je zdaj v 29. členu nove uredbe o Europolu ocena zanesljivosti virov in natančnost in točnost podatkov je nekaj, kar se vedno uporablja v Europolu v praksi. Člen 29 se nanaša na oboje. Ocena specifičnih podatkov mora potekati vsak dan. Volček zagotavlja orodje odprtega vira in informacije, ki so na voljo iz odprtih virov, kot je Volček, ne podpira ocene zanesljivosti vira in točnosti podatkov. države članice so tiste, ki pošiljajo podatke. Dovolite, da predstavim tudi bolj praktične vidike. Odprte vire uporabljamo za dopolnjevanje podatkov, ne pa za oceno zanesljivosti podatkov, ki jih prejmemo držav članic Evropske unije. Ustrezno ravnamo s temi podatki. Noben ukrep se ne sproži na podlagi informacij pridobljenih iz odprtih verov. Na ta način samo dopolnimo sliko, ki jo dobimo iz nacionalnih verov. Vir informacij se navede tudi pri sodelovanju z državami članicami. Zakaj ne bi uporabljali World Check? Zato, ker zajema številne podatke tudi iz naslova Združenih narodov in tako naprej. V varnem okolju pa lahko potem preverimo policijske podatke in jih primerjamo s temi. Na ta način si olajšamo iskanje preko interneta o določenem osumljencu, ampak nikoli ne pripisujemo temu večjega pomena, kot je. Pri Olčeku lahko to naredimo na enoten način, na, po enotni strukturi in tudi na varen način. Worldcheck je na seznamu javno dostopnih spletnih strani za Europol. Upam, da sem s tem odgovoril na vprašanje, zakaj uporabljamo podatkovno bazo Worldcheck. Dovolite, da predstavim, da podam tudi pisne odgovore glede stroškov. To so vprašanja, ki ste jih zastavili. To je del tudi naših javnih naročil. Ja, mislim, da bi bil pisni odgovor zelo koristen. In lahko to združite s tem, kar ste pravkar povedali in z drugimi vidiki. Ker nekaj kolegov, ki jih to zanima, danes žal ni tukaj in mislim, da bomo na ta način lahko zaokrožili vašo predstavitev. Če lahko to naredite, super. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za poglobljeno razpravo in hvala še enkrat za predstavitev. Dragi kolegice in kolegi, gremo naprej k 18. točki. To je predlog za spremembo direktive o modri kartici, pogoj za vstop za prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene za poslitve. Imeli smo 509 predlogov sprememb v zvezi s tem. Kar nekaj sestankov s poročevalci v Senci, ki se jim zahvaljujem za uh, njihovo predanost eh, delu na tem dosjeju naj na hitro predstavim, do kam smo prišli pri mojih predlogih za kompromise in ključna vprašanja. Potem bom pa prosil poročevalce v senci, da predstavijo svoja mnenja. Torej, moj pristop je bil naslednji. Modra kartica je instrument, eh, ki se malo uporablja. Mi nimamo dovolj uh, instrumentov za uh, eh, zakonito priseljevanje. Nimamo jih veliko, tudi tega ne uporabljamo dovolj. In v eni ali dveh državah se uporablja malo več, vendar nasplošno ne dovolj. In tu je treba dejansko uh, iz eh, te modre kartice narediti verodostojen inštrument. Eh, Natali, se prijavljaš za pozneje? Eh, to je torej moj splošni pristop. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za njihovo angažiranost. Kot rečeno, 509 predlogov spremem smo dobili in zato, da bo to tudi drugim jasno, in ne samo poročevalcem v senci. Tu velja pravilo 54, eh, sodelujemo z drugim eh, odborom. Jean Lambert je eh, poročevalka za odbor za zaposlovanje in ta odbor je pristojen za dostop do trga dela, potem pravila za eh, zavrnitev, za odzem kartice in podobno. Eh, torej, o tem bomo torej dejansko govorili čez sekundico. Eh, dokam smo prišli pri teh predlogih sprememb, ki jih je 509, se osredotočamo na nacionalne scheme in kakšno je razmerje med temi in sistemom modre kartice. Eh, ob modri kartici bi pa imeli še eh, naprej nacionalne scheme. V zvezi s tem delom predloga nisem predlagal sprememb in glede na to, da je zelo malo modrih kartic, moramo predlagati, dati več eh, spodbud državam članicam, da uporabljajo eh, ta instrument. Eh, migracije so občutljivo vprašanje, so na samem vrhu politične agende mi moramo zagotoviti torej eh, neko verodostojnost. Eh, potem pa še nekaj ključnih eh, stvari. Imeli smo 57 predlogov sprememb v zvezi z opredelitvami in tu gre za vprašanje, kaj je eh, visoko usposobljena za poslitev, kaj je eh, višja izobrazba, kaj so eh, definicije poslovne dejavnosti in ali bi morali države članice imeti zaprt ali odprt seznam dejavnosti, eh, ki pridejo poštev za to poslovno dejavnost. Predlagal sem sem in bom eh, kompromisne predloge sprememb. Potem pa področje uporabo. Tu smo imeli 28 predlogov sprememb. Eh, eni predlagajo širitev področja uporabe, eh, da vključimo pravzaprav tudi tiste, ki dobijo mednarodno zaščito, potem prebivalce tretjih držav. Eh, nekateri pa želijo zmanjšati področje uporabe, torej vsekakor nameravam predlagati kompromis. Potem pa eh, nadaljne občudljivo vprašanje. Tu gre za plače in pragove. Eh, tu smo dobili kar nekaj predlogov sprememb. Tu gre za peti člen, nekateri predlagajo, da se to črta, da drugi da naj se eh, spremeni razpon in podobno. Tu gre dejansko za vprašanje v skupni pristojnosti z odborom Impel in to je prednostno za me in za poročevalce v senci in med odboroma se moramo dogovoriti glede tega. In prav gotovo so se poročevalci v senci eh, že pogovarjali eh, o tem. Torej, tu gre za ključno vprašanje, gre za eh, pragove pri plačah in skupno odgovornost z odborom eh, EMPL. Eh, potem eh, 20. člen v zvezi s tem imamo 38 predlogov sprememb, eh, potem pa imamo še. Eh, potem pa družinski člani, kaj se zgodi z družinskimi člani eh, imetnikov modre kartice. Tu eh, bom predlagal tudi določene spremembe za družinske člane eh, imetnikov modre kartice. Eh, tu gre dejansko eh, za razprave. Eh, ki eh, jih eh, vodimo skupaj s poročevalci eh, v senci iz odborov Libe in Empl in mislim, da smo naredili že kar nekaj dela v sodelovanju z odborom za zaposlovanje, pa tu nekaj kompleksnih vprašanj in pravna podlaga za migracije je povezana tudi s pravno podlago za zaposlovanje in sicer po členu 54. Torej, jaz želim, da bi ta instrument postal bolj verodostojen um, in uh, v tem trenutku žal tega instrumenta uh, ne uporabljamo kaj dosti. Stvari želimo nekoliko urediti. treba je pač vključiti vse te detajle, ki sem jih opisal. Hvala lepa poročevalcem v senci, da eh, so pomagali, da pridemo do te faze, v kateri smo sedaj. Besedo bom seveda dal kolegom eh, poročevalcev v senci iz E. LS in EKR danes ni tukaj in zaradi tega Natali Grisbek eh, za Alde, prosim. Merci beaucoup, Claude. Hvala lepa, Klod. Zahvaljujem se ti za eh, to ambiciozno poročilo, ki je eh, izpostavilo pomen fleksibilnosti modre kartice v Evropski uniji, eh, ki je izpostavilo privlačnost kartice. To je zelo dobra podlaga za delo uh, Eh, moja skupina pač meni, da je to zelo pomemben instrument tudi za zagotavljanje privlačnosti eh, Evrope. Hvala lepa tudi za eh, tvoj delovni pristop, pravičnost, za fair play, ki si ga pokazal na sestankih. Naj bom hitra moja skupina eh, ima zelo jasno linijo. Eh, v uvodu si izpostavil, da gre za Evropsko direktivo o modri kartici. Eh, ta direktiva je sprejeta pred desetimi leti in več in pravzaprav sploh ne deluje. Vidimo, kakšni so rezultati. Zelo malo oseb je imetnikov te kartice in tu je toliko formalnosti, da pravzaprav na ta način odvračamo vse tiste, ki bi se lahko zainteresirali za njo. Torej, tu nismo eh, preveč optimistični na samem začetku, ampak eh, sedaj je treba direktivo spremeniti. Države članice očitno niso opravile svojega dela, niso spodbujale Eh, uporabo tega instrumenta in včasih eh, so dali prednost eh, konkurenčnim instrumentom. Linija naše skupine je preprosta. Prve, če želimo več prožnosti, to smo tudi pokazali v predlogih sprememb, želimo lajši postopek, bolj urejene vsega, eh, roke in tvoje poročilo, Klot, pravzaprav te točke zelo dobro pokriva. Eh, drugič, ta instrument želimo razširiti eh, tako, da pride v poštev več oseb. Eh, torej, tu moramo urediti prak za plače. Eh, po analizah eh, Eh, neuspeha besedila eh, iz leta 2005 ugotavljamo, da modri, modra kartica ni dovolj privlačna. Eh, ženske, mladi z nizkimi plačami pač ne posegajo po tej kartici. Uh, tu eh, se ne smemo osredotočiti samo na visoko eh, eh, izobrazen, že ne potrebujemo pač prilagoditev resničnosti našega trga dela oziroma trgom dela v državah članicah. To je druga točka in mislim, da bomo to Eh, lahko vključili v kompromise. In potem pa še zadnja točka, ki je tudi zelo pomembna in ključna za me. Želimo dobiti sistem, ki bi bil resnično evropski. In eh, predlagam seveda tudi neko prehodno obdobje, eh, ki je razpotegnjeno čez več let tako da bi na koncu postopoma dobili modro kartico, ki nadomešča konkurenčne nacionalne sisteme. Na ta način bi bile stvari bolj jasne, eh, učinkovite in imeli bi evropski sistem, skupni sistem in lahko bi bili eh, konkurenčni eh, zeleni kartici v ZDA, Kanadi, v Avstraliji iz naše celine želimo narediti privlačno eh, celino in izpolniti cilje, ki smo si jih zastavili v vseh naših velikih razpravah. Hvala lepa. Hvala lepa, Natali. Barbara Spinelli zaguje. Želim se eh, zahvaliti poročevalcu za odlično sodelovanje z nami vsemi poročevalci v senci. Izhajala sem iz tega, eh, da eh, je modra eh, karta iz 2009 neuspešna. Samo ena država je to bolj veliko potezno uporabljala, namreč Nemčija. Ne, da bi Nemčija bila bolj evropska kot druge države. Morda imajo druge države bolj inkluzivno kriterije kot eh, Švedska. Eh, zdaj gre za to, da se izboljša ta pristop za legalno priseljevanje in da oblikujemo nekaj podobnega, kot je to Green Card v ZDA predlog je, da naj bi celo prosilci za azil imeli možnost, da vlagajo vloge eh, v sistemu Blue Card, modre karte. In poklicne izkušnje treh let naj bi bile tudi eh, priznane, ravno tako kot visokošolske diplome. Z eh, svojimi amantmaji želim vključiti tudi tiste, ki so do sedaj imeli velike težave Eh, dohodkovna raven je sedaj veliko previsoka. Eh, to je za nas tudi eden izmed razlogov, zakaj stvari niso delovale. Eh, predlagati želim tudi, da se podajo jasne meje in tudi možnosti za države, Eh, da spremejo ustrezne ukrepe na trgu dela. V svojih eh, predlogih eh, sem vključila tudi to, da bi za blue card, za modro karto bilo možno zaprositi tudi online in tudi nekaj olajšav, ki bi spodbudile znotraj evropsko mobilnost. Veseli me, da so tudi drugi poročevalci v senci vložili podobne predloge sprememb in upam, eh, da se bomo lahko čim bolj uskladili, da bo to res ambiciozen projekt. Čestitke poročevalcem. Hvala lepa. Bodo in naslednja. Veliko sklicov je na švedski sistem. Eh, hvaležen sem da je Bodul to povedala. To je očitno dobra schema. Morda to lahko razložite v svojem prispevku. Eh, Bodul je tudi poročevalka v senci za zelene za to vprašanje. Eh, hvala, predsedojoči. Eh, stvari so torej take, da sem vedno znova omenjala, kako s tem ravnamo na eh, švedskem. Imamo dober sistem. Eh, pred nekaj leti smo ga reformirali in učinek je bil pozitiven. Zato vedno znova opozarjam na to. Eh, in želim reči, da je dobro, da imamo to direktivo o modri karti za visoko kakovostne delavce. To je boljše za mobilnost, za mobilnost, in mislim, eh, da smo prejeli strani komisije zelo dober predlog, že od samega začetka je bil dober, vendar ga v parlamentu lahko še izboljšamo. To, kar se mi sedaj zdi problematično, je, da mi v Evropi pravimo, ja, postati moramo bolj privlačni eh, za eh, delovno silo, ki prihaja k nam, ampak sedaj gre samo za visoko kvalificirano delovno silo. To je veliko bolj strogo, ampak nikoli to ni bilo uporabljeno. Mislim, da smo osemkrat na švedskem izdali to modro karto. Namreč imamo visoko kvalificirane delavce, ampak so prišli k nam preko nacionalnih sistemov to direktivo o modri karti pa bi lahko izrabili tudi zato, da bi visoko kvalificiranim delavcem še celo otežili eh, prihajanje, celo na eh, Švedsko eh, preko nacionalnega sistema. To vprašanje sem že postavila komisiji in večkrat so mi zatrdili, da je mogoče sporedno imeti tudi nacionalne sisteme. Skratka, to, kar ne pade pod direktivo o modri karti, to lahko redimo za nacionalnim sistemom, to se mi zdi dobro. V Evropi imamo strajo starajoče se prebivalstvo, to pa ni samo pri nas, ampak to velja za celotno celino. In eh, edini eh, kontinent, ki se pomlajuje, je Afrika. In eh, to je tako že več let. Ehm, o Bližnem vzhodu nimamo na voljo veliko statistik ampak eh, starajoče se prebivalstvo je na vseh celinah. Eh, to pomeni, da bomo morali vsi poseči po novih virih, ki obstajajo v svetu. Zato moramo biti privlačni, ampak ne samo za visoko kvalificirane. Eh, na švedskem smo spremenili zakon in izhajali smo iz tega, da pravzaprav nismo imeli nobenega priseljevanja delovne sile, kajti vse je potekalo preko azilnega sistema in azilni sistem eh, je skoraj kolabiral. In šlo je za eh, tiste, ki so dejansko želeli eh, zaprositi za delovno dovoljenje. Sistem smo eh, torej spremenili ne samo za visoko kvalificirane, tudi nizko kvalificirani so si lahko prizadevali za delovno dovoljenje. Azilni sistem smo na ta način pri nas razpremenili. Tisti, ki želijo pridobiti delovno dovoljenje, lahko zaprosijo zanj še preden pridejo na Švedsko. Torej, to ne počenejo šele takrat, ko že vstopijo na Švedsko. In In eh, to je torej eh, zakonita eh, pot, zakonska pot za priseljevanje delovne sile najrazličnejših kvalifikacij. In na ta način smo lahko naš sistem priseljevanja bolje uredili. Prosilci za azil preko azilnih pravil, Eh, in ekonomski migranti, tako jih pač vedno imenujemo, eh, skratka ti pa gredo preko drugega sistema eh, in zaprosijo za dovoljenje za delo. In potem imamo še neko drugo situacijo, namreč imamo direktivo o sprejemu, nekateri pridajo k nam preko azilnega sistema in menijo, da imajo pravico do azila, ampak azilne določbe so zelo stroge, ta hip v Evropi in vsega. Eh, potem eh, izvedo, da so zavrnjeni, eh, pa so že delali določen čas na švedskem, oni imajo potem možnost, da še naprej delajo kot ekonomski migranti, tudi če so bili zavrnjeni kot prosilci za azil. To pri nas deluje. Eh, sicer je bilo nekaj problemov, kar zadeva eh, plačilo, ampak to lahko naknadno eh, koordiniramo, ampak to se potem vse uredi in sindikati bi to potem kritizirali, če plačilo ne bi bilo enako, kajte na švedskem se zahteva enako plačilo za enako delo. Eh, in potem so ti eh, pragovi zaslužka v direktivi o modri karti. To imamo pri nas tudi, ampak nimamo pragov, ki bi bili tako oblikovani. Mi imamo pogajanja, eh, ki jih izvajajo partneri na trgu dela za določene poklicne kategorije. Če Eh, pridem kot visoko kvalificiran eh, krajinar, eh, potem moram dobiti tisto enako plačilo, ki ga dobi tudi podoben delavec na švedskem, ki je švedski državljan. In morda bi to lahko delovalo tudi v drugih državah po Evropi. Prosilci za azil, to je bilo tudi omenjeno. Torej, tudi oni lahko zaprosijo za modro karto. In zelo veliko visokokvalificiranih prosilcev za azil imamo ta hip po Evropi, ki nekje sedijo, eh, čakajo leta dolgo eh, na ustrezno odločbo, so pa poklicno ustrezno usposobljeni. Naprimer imamo srčnega kirurga, ki mora leta dolgo čakati. In eh, ko se morda ne potrebujemo tovrstnih eh, Eh, kirurgov na švedskem, morda pa v Franciji in zato bi morali ta sistem eh, ustrezno izoblikovati, da bi se lahko ti ljudje gibali eh, po Evropi, tisti, ki so zaprosili za azil in ki čakajo na odgovor. Morda gre za nekatere to zelo daleč, sistemi v posameznih državah so različni, vendar pa se kaže določena odprtost, radovednost, to čutim. Ljudje želijo vedeti, kako to deluje pri nas na švedskem, kako lahko urediti stvari tudi na drugačen način način. E, situacija, ki bi jo sicer dobili, e, torej, da e, so tudi ne tako visoko kvalificirani ekonomski migranti in lahko so potem še tudi drugi, ki pridajo k nam. In to seveda ni tako, da potem ne bi več prihajali mnogi begunci prihajajo preko sredozemlja, pa tudi drugi prihajajo že mnoga leta. Eh, in eh, če eh, imamo legalno priseljevanje na trg delovne sile tudi za nižje kvalificirane, potem se torej lahko sklicujejo bodi si na azilni sistem, pogosto pa so e, enostavno prišli in so delali na črno in so upali, da jih ne bomo odkrili. In e, nastalo je nekakšno sporedno gospodarstvo. In mislim, da je dobro, da imamo sedaj to direktivo o modri karti, kaj ti razprave bodo lahko zelo utemeljene. In zelo intenzivno sem se ukvarjala s tem besedilom e, in to sem zelo um, natančno predstavila, kako to lahko deluje tudi v drugih državah. Hvala lepa. Ljudje bodo pomislili, da ste zainteresirani za ta dosej. Na, na drugem dosjeju na švedskem sem tudi delala. No, to je moj britanski eh, humor. Hvala lepa. Samo ena oseba, ki ni poročevalec v senci gospa Gabriel je za ELS, gospod Štehevski eh, in tudi drugi eh, poročevalci so zelo za, eh, angažirani pri tem dosjeju. Potem pa še Kristin. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam, eh, eh ker ste poročevalec za ta pomembni dosje. Strinjam se s filozofijo. Eh, prenovitev je seveda eh, dobra priložnost, da naredimo modro karto bolj prevlačno eh, in predlagala sem dve spremembi. 148. Eh, tu gre za dostop do služb za poslovanje in sicer za državljane tretjih držav privlačnost modre karte je odvisna od tega, ali bodo državljani tretjih držav dobili eh, delo v Evropi. Se pravi, treba jim je olajšati iskanje dela v Evropi. Eh, potem 151, eh, tu gre za to, da se da na voljo uh, modro karto vsem delavcem. Ta zaenkrat uh, je modra karta namenjena samo visoko kvalificiranim delavcem, uh, ne pa vsem deficitarnim poklicem. Treba je tudi vedeti, da se soočamo z demografskimi izzivi, staranjem prebivalstva. Evropa potrebuje če dalje več delavcev in zaradi tega potrebujemo eh, sistem eh, modre karte za vse eh, poklicne skupine, ki jih Evropa potrebuje. Hvala lepa. Hvala, Kristin. Kot je Bodul povedala, je tu Lora Karado za komisijo. Želite kaj dodati? Hvala lepa, gospod Karado predsednik. Veliko vprašanj in govora je o širitvi področja uporabe, da privabimo tudi migrante, druge poklice in podobno. Eh, strinjamo se, eh, da moramo najprej eh, bolje izvajati vse kanale, ki jih imamo na evropski in nacionalni ravni. Niso pa eh, ti kanali eh, harmonizirani, obstajajo pa za srednje in visoko eh, usposobljene. Imamo pa tudi pravila za slabše usposobljene, te pa moramo tudi uskladiti. Mi moramo preveriti, ali potrebujemo dejansko druga pravila za srednje in slabše usposabljene delavce. Eh, potem pa eh, modra karta. Eh, s tem želimo privabiti visoko kvalificirane delavce v Evropsko unijo. Če gremo v smer širitve področja uporabe tega instrumenta, ne bomo izboljšani teh pravil tukaj. Ta pravila ne bodo postala bolj privlačna. Mi moramo eh, privabiti to uh, specifično kategorijo uh, delavcev in tudi države članice jih želijo privabiti in zaradi tega se moramo osredotočiti na to, da izboljšamo ta instrument in hvaležni smo, da parlament podpira cilje komisije uh, in pri nekaterih vprašanjih imamo razhajanja, vendar veseli smo, da nas parlament podpira. Eh, fokus pa mora biti jasen in sicer mi govorimo tu o visoko kvalificiranih delavcih. Komisija pa je pripravljena tudi širš, za širšo razpravo o kanalih eh, za eh, državljane tretjih držav. E, mislim, da razumemo sedaj stališče komisije, že trikrat ste nam e, ga predstavili. E, vendar mislim, da je zelo dobro, da to slišijo tudi drugi, saj se poročevalci v senci zelo zahtev, zadev, zavedajo tega vprašanja. Torej, hvala lepa poročevalcem v senci za njihov angažma, to zelo cenim. Kompromisi bodo čim prej pripravljeni. 3. majca pa 3. maja pa bo odbor glasoval o tem. E, mi smo predvideli glasovanje za 12. uro, se pravi, da imamo sedaj čas za kavico, kratek odmor, ne predolg. Prosim, da se vrnete 5 do 12. Sicer um, me bodo kregali, če ne bom uh, začel z glasovanjem natančno ob 12. No, na srečo smo blizu kave, se pravi, 5 do 12 bodite ponovno tukaj. Hvala lepa.

Kolegice in kolegi, prosim, da se usedete, začeli bomo. Okay, colleagues, um, let me just, uh, for the sake of... Um... Kolegice in kolegi, ste se vsi usedli. Upam, da imate vsi svoje elektronske glasovalne kartice. Ali je kdo tukaj, ki je nima? Prosim, pokažite, če... Dvignite roko, če je nimate. Vsi imate torej svoje kartice. E, potem vrstni red pri glasovanju. Vrstni red je v redu, začeli bomo uh, eh, z zasebnostnim ščitom in končali bomo z grapini. Glede zasebnostnega ščita in glasovanja, dve napovedi. Je vse v redu? Gospod Brok potrebuje glasovalno kartico. I'm just, I mean, the, these are close votes. I want to make sure everyone is settled. Upam, da ste se vsi usedli na svojem mestu. Ne želim, da bi se kdo poškodoval, eh, torej počasi na mesta. Ste se vsi usedli. Gospa Stevens prihaja še. Dobro. ena oseba nima kartice. Sekretarjat bo to zabeležil, ker bo glasovanje morda tesno. Ali še kdo nima kartice? Naj to pove sedaj. Drugič. Ade je zahteval poimensko glasovanje pri eh, končnem eh, glasovanju o resoluciji o zasebnostnem ščitu. To je pravilo eh, iz 208, eh, tretji odstavek. 12 eh, oseb eh, iz odbora, se pravi 20 odstotkov, se mora strinjati s poimenskim glasovanjem. To imamo. Potem imamo ustne predloge sprememb. Upam, da se tega zavedate. To je predlog sprememb 5, Weidenholzer 10, Weidenholzer 35, Intveld 10. Eh, potem pa Holmeier in 59 eh, eh, Ernst. To so ustni predlogi sprememb. Še enkrat prebiram, da vem, da se zavedate, torej veste, da imamo to. To so ustni predlogi sprememb in o tem bomo glasovali tako kot vedno. Torej, začnimo. Predlog spremembe šest. Glasujemo. Konec glasovanja. E, ali lahko nekaj razčistimo pri ELS? Zabeležili smo ta glas, gospod Šogor je izgubil svojo kartico in gospod Brok, torej mi upoštevamo, da boste z uh, roko pokazali, če glasujete prosti, palec dol, če ste za, palec gor, uh, prosim, da to jasno pokažete. Torej, to je zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Se opravičujem. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Ja, ja, saj lahko pijete. Sedem, glasujemo. Med prav nič ne moti, ko se motim, se motim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10, ustni predlog spremembe, črtamo soli, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 16 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 23. Glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27. Glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 28. Glasujemo. Konec. Konec. Sprejeto. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34. Glasujemo. Konec. Sprejeto. predlog spremembe 35, ustni predlog spremembe, glasujemo. Konec. Tu ima ELS plus ena. E, konec glasovanja, vendar pri ELS-u je plus ena. No, sprejeto. Predlog spremembe 36, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5, glasujemo. Konec. Sprejeto predlog spremembe 39, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Je vse v redu? 42, glasujemo. Konec. Sprejeto. 45, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 glasujemo. Konec. Sprejeto. 47 glasujemo. Konec. Sprejeto. 48 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 51. Glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 53 glasujemo. Konec. Zavrnjeno. Štirinpetdeset glasujemo. Konec. Zavrnjeno. Predlog spremembe 55. Glasujemo. Konec. Sprejeto. 56. Glasujemo. Se opravičujem. Eh, pozabite. Predlog spremembe 58. Glasujemo. Glasujemo. 58. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Sedaj pa 56 glasujemo. Konec. Sprejeto. 57. Glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 59. Ustni predlog spremembe. Glasujemo. Konec. Sprejeto. Predlog spremembe 60. Glasujemo. Konec. Sprejeto. 61. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 62 glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 64 e, in 67 e, v svežnju glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 66 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68 glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 71 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec. Sprejeto in uvodne navedbe 2 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto uvodne izjave 3 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 4 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa dokončno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto 29 za, 25 proti, eno zdržan. Eh, kolegi, prejdimo k naslednjemu glasovanju. Predlog eh, sklepa sveta uporabi določbi šengenskega pravnega eh, reda na področju šengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški. Gospod Melo, eno glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 50 za, 3 proti, 1 zdržan. Čestitke gospodu eh, Melu poročevalcu. Naslednje. Eh, Tu gre za avtomatizirano izmenjavo daktiloskopskih podatkov v Latviji. Glasujemo. konec. Sprejeto 74 za 7 proti 1 zdržan. E, potem e, Žudi Sardentini, e, spet avtomatizirana izmenjava podatkov, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 46 za, 6 proti, 2 vzdržana čestitke. Potem eh, Tomaš Zdehovski, spet eh, daktiloskopski podatki v celi vrsti držav, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 4 47 za, 6 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. Mislim, da eh, želi eh, tudi aplauz. Želi govoriti, vendar ne. Potem gospa Hjusmenova podobno izmenjava podatka o vozilih, registriranih in tako naprej. Eh, glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 46 za, 6 proti, 2 vzdržana čestitke poročevalki gospeh Jusmenovi. In sedaj na koncu spet eh, podatki iz registrov vodil v cele vrste držav, gospa Grapini, glasujemo. Konec glasovanja čestitke poročevalki, gospe Grapini. S tem smo končali eh, glasovanje. Hvala lepa kolegom in kolegicam za disciplino pri glasovanju. Eh, in naslednja točka je točka 26. Eh, prosim, da odidete potihem. Na dnevnem redu imamo še eno točko. Eh, ena točka je še, vendar tu ni nobenega predstavnika komisije, nobenega komisarja. I'm so sorry. Um, I'm losing my mind here. It's... Sem opravičujem, zmeden sem. Tu piše ob 14. uri. Se opravičujem, Judith. Drage kolegice in kolegi, opravičujem se. Eh, dopuščam vam kosilo in življenje. Ob 14. uri je predviden ta dialog in upam, da boste prišli nazaj. Vse v redu, pojdite na kosilo. Eh, v glavi sem imel še neke druge stvari.